Possiamo dare inizio? Predlagam, da začnemo. Benvenuti a tutti. Vsi lepo pozdravljeni. Še posebej mi dovolite, da na samem začetku našega sestanka voščim za rojstni dan gospodu Kostingerju. E poi desidera... Želel bi tudi med nami pozdraviti uh, proizvajalce mleka iz regije Pajderve. E, ti še niso z nami, ko bodo prišli, jih bom seveda pozdravil v našem imenu. Proizvajajo pa mleko, sir in žganje. Prehajamo na prvo točko, na potrditev dnevnega reda, če ni nobenih e, pripomb je to sprejeto. V veliko veselje mi je povedati, da bomo imeli danes tolmačenje vse jezike Evropske unije oziroma jezike, ki se uporabljajo v našem odboru. Prehajamo na drugo točko in sicer na sprejetje zapisnika se je 26. septembra, 5. in 6. oktobra ter 12. oktobra, če ni nobenih pripomb, potem eh, velja tudi, da so ti zapisniki sprejeti z naše strani. Uh, Tretja točka zajema sporočila predsednika današnje seja, bo prenašana po spletu. Jutri popovne bo polsko predsedstvo skupaj z našim odborom pripravilo javno obravnavo s profesionalnimi organizacijami v Evropskem parlamentu in sicer prav v tej dvorjani Jan 2Q2. Kar nekaj organizacij, ki jih je polsko predsedstvo povabilo, mi polskemu predsedstvu pomagamo, ampak vsekakor gre za eh, dogodek, ki ga organizira minister Zavinski skupaj s svojim osebjem. Po vsej verjetnosti bodo lahko le poročevalci eh, soglasili k besedi, ampak potem pozneje bomo videli morda, če bo tudi kakšna priložnost, da se oglasi še kakšen drugi kolega, ki bi to želel. Ampak eh, naj nasplošno povem, da gre za. Uh, obravnavo, ki jo je organiziralo polsko predsedstvo z našo podporo. Sodelovalo bo veliko kmetijskih organizacij, združen mlade kmetovalcev in drugih organizacij, tako da je povabljenih kar nekaj. In vse to se bo odvijalo jutri popovdne. Kaže, da proizvajalci mleka regije pa ji še niso tukaj. V tem primeru predlagam, da prehajamo na četrto točko. Pomembno točko gre za predstavitev komisije in izmenjavo mnen o nekaterih temah, ki so bile obravnavane v presoji vplivo reforme skupne kmetijske politike. Dragi kolegi, gre za prvi danes obravnavanje komisije, ki je vezana reformo SKP. Komisija nam bo danes predstavila nekatere eh, teme, ki so obravnavane znotraj presoje vplivov in seveda bo odgovarjala tudi na morbitne vprašanja. Naj na tej točki med nami eh, predstavim eh, direktorja Tasa Sanjotisa, ki je tukaj z nami, poleg različnih drugih naših prijateljev, tako da toplo pozdravljeni v našem imenu, bo pokrival naslednje točke zelenjenje, prerasporeditev vključno eh, z tistimi eh, omoči, ki imajo pravico do eh, podpore, nabor orodi vezanih na tveganja in prilagoditev. V zvezi s tem bo spregovoril direktor skupaj s kolegi, ti bodo spregovorili o tem, kakšne so gotovitve presoje vplival. Potem pa bomo tudi dali besedo vam. 20 minut časa je za predstavitev. E, prosim, ne prekoračite tega časa, glede na to, da bo predvidevan, da bo kar nekaj vprašanj. Izvolite. You, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. E, se opravičujem, ampak želel bi predstaviti proizvajalce mleka iz regije pa IRV, več kot 40 jih je tukaj z nami. Želel bi jih pozdraviti med nami. Eh, povabila jih je Marta Rabella. Lepo pozdravljeni, sedaj pa beseda gre vam. Najlepša hvala, gospod predseduj, predsednik. V spoštovanju do časa bom kratek. Danes bom spregovoril uh, in predstavil povzetek dveh uh, predstaviti, ki smo jih predstavili posebnemu odboru za kmetijstvo pri Evropskem svetu. En del ima, se navezuje na prerasporeditev sredstev, drugi pa na obete trga. Začel bom z obeti trga, zaradi tega, ker eh, je tukaj nekaj novih elementov, ki vključujejo dodatne vidike, ki smo jih pripravili pri začetni osnovni studiji, ko smo si pogledali, kaj se bo dogajalo z trgi do leta 2020. Predstavil bom nekatere povzetke zaradi tega, ker to vpliva na uh, ukrepe, o katerih razmišljamo. Potem bom spregovoril tudi o ukrepih, ki so vezani na presojo vplivov. Te so predstavljene tudi v predstavitvi. Na samem začetku naj povem, da o presoji vplivov nismo izključno obravnavali le tistih opcij, ki so v predlogi. V predlogi. Pre, začeli smo s več opcijami. Tako da je zastopanih več. Če začnemo z obeti trga, ugotavljamo, da imamo to leto kar nekaj razlik v primerjavi s preteklostjo. Že lani smo začeli s kratkoročnimi obeti. Eh, potem, ko je bila objavljena študija Agricultural Outlook eh, strani OECD in FAO, tako da smo eh, se lahko poslužili tega, kar vemo o dogajanju na severni polobli. Uh, In tako smo si lahko pogledali, kaj se dogaja na področju kmetijskih trgov. To smo naredili zato, da bi se povečala preglednost eh, trgov na splošno. To smo naredili tudi v sklopu te predstavitve. Potem pa smo tudi se poslužili zadnje makroekonomske napovedi, ki so jo pripravili naši kolegi iz generalnega direktorata Ekvin. Eh, poslužili smo se pa tudi drugih virov, eh, ki sežejo onkraj te napovedi. Na tem grafu lahko vidite razlike v makroekonomski situaciji. Z modro barvo vidite pričakovano rast BDP, marca 2008. V primerjavi z napovedjo komisije to je bilo tik preden je nastopila velika finančna eh, kriza. Sedaj pa v rumeni barvi vidite novejšo eh, napoved, tako da vidite sedaj precejšno razliko med tem, kar smo predvidevali, da se bo zgodilo pred tremi leti in tem, kar se dogaja danes. Seveda je ta razlika v napovedi močno vplevala na eh, kmetijske izdelke in ostalo, ampak glavna razlika izhaja iz drugega grafa. Tukaj vidite nekakšno evolucijo svetovnih cen za kmetijske izdelke, eh, vključno z gnojili in energijo. In tukaj lahko vidite, da so te cene od leta 1986 do 2004 bile približno enake, potem pa je prišlo do uh, precejšnjega porasta. Uh, Cena energije se je dvigala za štiri, štirikrat, eh, gnojil za dvakrat, agrikultura za 60 odstotkov. Tako da gre za takšne elemente, ki jasno kažejo, da postaja odziv na vse to strani kmetijstva vse bolj kompleksno. Obstoječi trgi eh, pravzaprav imajo manjšo vlogo pri tem. Vse večjega pomena pa je element eh, stroškov in prilagoditev kmetijstva temu. Pomembna eh, razlika, ki jo vidimo tudi pri popraševanju, po žitih je naslednje. Če si pogledate uvoz in izvoz, vidite, da ostajata na podobni ravni kot poprej. Eh, tudi ni predvidenih večjih razlih pri uporabi za krmo in ne krmo, eh, vendar pa vsa rast prihaja iz biogoriv. In to leto vidimo nekaj, kar smo videli eh, v ZDA pred nekaj leti. Tako da tukaj vidite, zakaj gre pri tem porastu. Kar zadeva polščine, eh, lahko vidite, da eh, predvidevamo, da bodo cene ostale visoke. Pridelek in rast pridelka je v EU nižja kot v večini drugih konkurenčnih regijah. Mehka pšenica in koruza bo sta še naprej napredovala uh, v primerjavi z drugimi žiti. Uh, Olnice bodo se še naprej širile, ampak počasneje eh, vidimo tudi, da je prišlo do porasta pri proizvodni sladkorne pese. Eh, Tudi med drugim zaradi tega, eh, ker je sladkorna pesa in sladkor sladkorne pese v Braziliji v glavnem namen za porabo goriva in seveda je zaradi tega prišlo do povišanja. Potem pa si pogledajmo še meso in mlečne izdelke. Eh, tukaj lahko vidimo, da je eh, rast popraševanja približno enaka. Pričakujemo pa, da se bosta najbolj povečali poraba perutnine in svinine. Vse več je tudi eh, popraševanja po, eh, po mlečnih izdelkih eh, z dodano vrednostjo. Obstaja pa tudi določen potencial za izvoz, čeprav. Eh, je ta poraz druge večji kot pri nas. To bi bilo na splošno nekaj o opisu eh, trga, kaj smo pa sedaj naredili na znotraj naše presoje vplivo. 20 generalnih direktoratov je sodelovalo pri tem. Eh, postopek je potekal od aprila 2010 do junija 2011. Sodelovali smo tudi z javnostjo, prejeli smo 517 prispevkov strani javnosti. Nasplošno smo ugotovili, da obstaja dogovor glede močne skupne kmetijske politike, ki naj temeli na dveh stebrih in da je. V glavnem se strinjamo, da je treba bolj ciljno delovati, se, eh, se bolje povezovati in se usmeriti na ozelenje, ozelenitev. Eh, kar zadeva notreno analizo in študije, smo tukaj kombinirali različne projekcije in simulacije na makro in mikro ravni, tudi mednarodne delavnice, kjer eh, so sodelovali razni strokovnjaki, tako z, eh, z FAO-a in OECD-ja. Imeli smo tudi več prispevkov strani usmerjevalnega odbora vključno tudi z tistih, eh, strani tistih, ki prihajajo z drugih generalnih direktoratov. Eh, lahko smo se poslužili tudi gospodarskih, in, mm, gospodarskih študij in študij perspektiv strani skupnega raziskovalnega centra. Eh, v same cilje ne bom niti šel, te pokrivajo različna področja od produktivnosti, konkurenčnosti, ehm, delovanja znotraj okoljskih pogojev, učinkovitosti in tako naprej, ampak na podlagi tega smo pripravili tri glavne uh, scenarije uh, in sicer smo eh, te razvili zaradi tega, ker smo gotovili, da je največja napaka bila prerasporeditev uh, pomoči, zato smo želeli zagotoviti večjo enakost pri izplačevanju neposrednih plačil. Uh, Zato smo se odločili za prilagoditev. Znotraj povezovanja imamo različne ele elemente ozelenitve prvega stebra na predlog komisije. Na samem začetku razprave eh, se je veliko osredotočilo tudi na predlog, ki se je osredotočil na eh, napoved visokih kmetijskih cen. Na podlagi tega naj ne bi bilo nobene potrebe po podpori uh, eh, pri, pri prihodkih. Eh, zaradi tega naj bi se ta pomoč preusmerila v razvoj podželja. Ampak kot ste videli iz prejšnjega grafa, eh, so se povečali vhodni stroški. Zaradi tega je ta opcija danes manj relevantna, kot je bila v preteklosti. V eh, prilogah predstavitve boste videli, kako ti različni scenariji vplivajo, ampak tukaj imate eh, povzetek eh, scenarijev glede na njihove cilje. Nasplošno velja, da se ti scenariji usredotočajo na povečevanje konkurenčnosti v najbolj konkurenčnih regijih, kjer bi pa prišlo, zaradi česar pa bi lahko prišlo do opustitve proizvodnje nekje drugje. E, imamo tukaj globalno bolj uravnotežene rezultate vendar pa z določenim povečanjem upravnih stroškov. Kar zadeva scenarije prerasporeditve, pa se osredotočamo na dve zadevi, eh, ki izhajata iz utemelitve neposrednih plačil. Te temelijo na eh, prihodkih in na javnem dobru. Tako da smo poskušali ugotoviti, kako razporeditev neposrednih eh, plačil bi lahko zgledala, če bi se osredotočili bodi si na gospodarske, bodi se na okoljske kriterije. Morebitni scenarij bi bil ta, ki je prikazan na tej prisojnici. V modri barvi imate trenutno uh, dodelitev podpor. Rdeča črta kaže evropsko poprečje. S pikicami pa eh, je prikazano, kje bi bile te države članice, če bi razporeditev podpore temeljila na merilu, ki upravlja upošteva dve tretjini BDP-ja in eno tretjino dodane vrednosti kmetijskega sektorja. Če se osredotočimo na eh, bolj eh, kompleksno dodelitev, bi dobili pa naslednjo sliko, ta upošteva tudi okoljski kriterij in ta je seveda drugačna od tiste prejšnje presojnice in tukaj vidite, da bi bil učinek eh, razporeditve takšen, kot je na eh, presojnici. V prilogah je več, tukaj so upoštevani različni kriteriji. Eh, klasifikacija po državah članicah nas pripelje do sklepa, da je pravzaprav težko doseči objektivno razporeditev podpor, zato smo se odločili za pragmatičnejši pristop pri katerem na podlagi evropskega poprečja kot cilj zastavimo zmanjševanje um, vrzeli in 90 odstotkov uh, poprečja EU. To bo tudi obravnavano v obstoječem predlogu, to ni nobena skrivnost preden bomo sprejeli odločitev, se bo tem razpravljal v parlamentu in v svetu. Ampak pri tem predlogu gre za to, da prerazpoditev ne bi smela upoštevati le to, kar se dogaja v prvem stepru SKP. Marveč tudi to, kar se dogaja na širš, širše gledano v posameznih državah članicah. Glede ozelenitve smo si uh, pogledali različne ravni, pri čemer smo sklepali, da vsaki pod regiji um, na vzorcu 80 tisoč kmetijskih gospodarstv v uh, podatkovni mreži kmetijskih gospodarstv uh, bomo lahko pripravili različne ukrepe. Ocenili smo stroške tako, da smo uh, Eh, ocenili, katere, eh, koliko bi bilo gospodinstv, ki bi nosile stroške ozelenitve in 80 odstotkov jih je takšnih, ki bi imele določene stroške. Tista, ki malce zastaja, je Irska in to zaradi tega, ker ima eh, precej stalnih pašnih površin, kjer se veliko ne bo spre, spremenjalo. In potem smo izračunali povprečni skupni strošek ozelenitve na državo članice, ča, članico, pri čemer smo tudi vključili um, stani strošek uh, zelene odeje. Poprečen strošek na hektar bi bil 33 eh, evrov za vse potencijalno upravičljive eh, eh, cone. Gre pa za poprečje, ki pa vsebuje različne razlike med državami članicami in tudi med različnimi proizvodnimi tipi. Pa je, je že prišlo v zvezi s tem eh, do določenih nerazumevanj glede samih rezultatov. To je običajno glede na to, kako kompleksno je področje, ki ga predstavljamo. Cena ekoloških ciljnih območjih, ki jih imamo, se eh, predstavi v dveh oblikah. Ena zadeva stroške na hektar, ki je več kot 150 evrov, eh, druga pa je poprečje, ki je 6 eh, evrov, zaradi tega, ker pri polovici območja ne bo potrebnega ničesar, pri eh, drugi polovici pa neprimerno več. Tukaj imamo zemljevid Evropske unije, ki kaže, kakšna je regionalna prerasporeditev teh stroškov. Bolj, ko je barva zelena, bolj, ko je temno zelena, večji je um, strošek in če je temno zelena, je više od 50 evrov. Pogledali smo si tudi majhne kmete. zaradi tega, ker je tudi za njih potrebno pripraviti eh, dobro schemo. Predvsej je razlik med državami članicami, to je predstavljeno na zeleni barvi. Na rdeči osi eh, vidite tudi, koliko je kmetovalcev, ki imajo manj kot 5 hektarjev. Naslednji graf, govori o proračunu in številu upravičencev v schemi, če bi, uh, bi bilo, če bi bilo vseh upravičencev 5 odstotkov oziroma za njih bi bilo 5 odstotkov proračuna. In tukaj vidite, koliko jih je pod pragom eh, s temnejšo barvo, z violično barvo vidite, kakšen je delež porabljenega denarja. Uh, In od Latvije naprej, tam, kjer imamo Estonijo, lahko vidimo, da so vse tiste države, ki bi majhnim pravičencem namenili tisoč evrov, porabile na ta način v svoj možni denar da bodo to države, ki bodo imele manj denarja, ki ga bodo lahko temu namenile in to je tudi razlog, zakaj smo uh, spremenili predlog in dvignili ta prak na 10 odstotkov, tako da bi lahko omogočili drugačen prestep drža, drugim državam. Uh, eh, zredi časa bi se lahko stavil tukaj. Na tej točki eh, z velikim veseljem pa bom odgovoril na kakršna koli morbitna vprašanja. Naj pa povem, da je v moje predstavitvi tudi priloga, ki vsebuje neprimerno več podrobnih razpredeljnic. Hvala. Credo, parecchio... Najlepša hvala. Kar nekaj je torej tega, o čemer lahko razpravljamo. V besedi se je preglasilo več um, osebov, tako da bi predal besedo najprej podpredsedniku Vikolesku, potem pa še preostalim kolegom. Izvolite. Predsednik, najmulcumes, domnul direktor, pentru prezentara fakulta. Aš un čepe pri nas pune, ko. Rad bi se zahvalil direktorju za predstavljeno predstavitev. Naj povem, da naš eh, parlament eh, pa tudi odbor ne želita biti potisnjena na stran. Izrazili smo že svoje mnenje o tem, eh, kar si želimo, da bi bila prihodnja skupna kmetijska politika, še posebej kar zadeva plačila v državah članicah, ampak tega ni v teh predlogih. Mislim, da predlogi niso spremljivi zaradi tega, ker ni nobenega objektivnega razloga za takšne eh, odločitve. Tega zagotova, takšnega predloga zagotovo Romunija ne more sprijeti. Zato bomo uh, pripravili dve prošnji in sicer, da se obdobje izvajanja skrajša do leta 2014, tako da bomo lahko enakovredni drugim državam članicam. Romunija bi lahko eh, veliko kmetijskih izdelkov proizvedla za preostalo Evropsko unijo, vendar pa moramo, to, eh, vendar pa moramo za to zagotoviti enakovredno obravnavo, tako da ni nobenega objektivnega razloga za spremembe, ki jih vidimo tukaj. Zato si želimo strani komisije dodatne podatke. Zanima nas, eh, kako ste prišli do teh eh, stroškov, do teh številk in do teh predlogov. Najlepša hvala, gospod Patra, o ne veš. Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, primeiramente, que assento o facto de estarem aqui. Eh, Najprej bi se želela, glede na to, da imamo eh, z nami iz Portugalske 25 eh, direktorjev kmetijskih gospodarstv, z nami. Eh, glede na to, da so tukaj eh, in so tukaj zaradi tega, ker je kmetijstvo v državah članicah na nitki. Komisija ni spoštovala osnovnega predloga in sicer ni zagotovila večje enakopravnosti in enakosti v tem, kar predlagate, ne vidim nekakšne boljše in večje enakosti. Tudi sama. Govorili smo že o tem, kako potrebno je prilagoditi eh, naše kmetijstvo trgu. Potem je bilo rečeno, da je uh, produktivnost v Evropski uniji nižja kot druge po sveti. Zaradi tega nastopa večja konkurenca, še posebej zaradi tega, ker druge v primerjavi z Evropsko unijo je rast višja. Obenem pa vemo, da moramo v Evropski uniji spoštovati strožja pravila, da jih imamo več. Obenem pa je naše držišče zelo dovzetno za izvoz izdelkov iz drugih konce sveta. Tako da sedaj se govori o nekakšni prerasporeditvi podpore in težko je razumeti, kako bi lahko zagotovili enakost na ta način. Kar zadeva Portugalsko, naprimer, lahko vidim, da ostaja status quo, da ostajamo na 24. mestu. Uh, v to mesto bomo obdržali tudi, na, tudi naprej, ko bomo prejemali lahko 173 evrov. Kako bi potem takem lahko uh, se znašli s konkurenco, glede na to, da obstajajo države, ki vajen. Tako nam ne bo nikoli uspelo v tej bitki. Leta 2004, če pogledamo številke, vidimo porast približno 30 odstotkov za mojo državo kar zadeva ozelenitev, vemo, da je to potrebno, da to prinaša določene koristi. Vendar pa mora biti ukrepi temu prilagojeni in prilagojeni državam članicam. Težko je razumeti, kakšne naj bodo rešitve, ki jih je treba v to vključiti, kot je recimo namakanje nekaj, česar tukaj ni, saj gre le za ukrepe, ki eh, so bolj uh, um, uspešne za severne države kot za južne države. Južne države niso lepo in pravično obravnavane v teh predlogih eh, južne države, eh, še posebej z določenimi območji, kjer se, eh, kjer je, se širi. Um, kjer se širi prisotnost puščav, um, Eh, je potrebno namakanje ne le zaradi namakanja, ampak tudi zaradi tega, da bi vnašali hranila za posamezne rastline. Pomemben vidik, ki ga tudi moramo pri tem nasloviti, se nanaša na modulacijo. V prvem stebru imamo le 10 odstotkov, tako da tukaj so neka neskladja. Zato smo malce pozorni v zvezi s tem predlogom. Potem so tudi različni elementi, posamezne države članice mora priti do prerasporeditve 40 odstotkov neposrednih plačil do leta 2014. Komisija eh, pa predvideva le 20, leta 2029 eh, pravo konvergenco. Takšni kriteriji so nujni, eh, če si želimo reforme ki ne bi bila le na neki teoretski ravni, ampak ki bi jamčila Evropski uniji kmetijsko samozadostnost in konkurenčnost do drugih. Martin Ošlin, potem pa še, še McGuinness. Ja, ich hätte einige Fragen Um, Najlepša hvala. Nekaj vprašanj se mi zastavlja, ker ne na zadnji moramo obvladati ta velik nabor podatkov. To je ta razvoj, ki naj bi ga predpisovali, nekaj dejavnikov bi morali upoštevati, to so tudi eh, zunanji dejavniki in eh, sprašujem se, kaj se bo tukaj zgodilo. Seveda to je razvoj eh, ki bo vplival tudi na ostala politična področja. Poštevati moramo celoten nabor politik. To je sicer evropska politika, ki tukaj zastavlja si določene cilje in to moramo tukaj upoštevati. Pa še ena zadeva, kar zadeva države članice Evropske unije. Imamo tudi sistem površin, prišlo bodo velike prerasporeditve in tukaj bo prišlo do velikih razlik. Tako da bi bilo dobro, da dobimo tudi te podatkovne baze. To je podlaga namreč kako bo to vplivalo na manjša gospodarstva, kako pa na velika gospodarstva. Tudi to je pomemben vidik in koliko sem bil presenečen, ko ste govorili tudi o prahi. Namreč eh, sedaj sem se že naučil, eh, da bi tukaj uporabili ekološki eh, pristop. Zdaj pa vi govorite tukaj o prahi, ne pa o okoljskih ukrepih komisar je pripravil nekoliko drugačno zaporedje. Vi pa ste govorili o večji produktivnosti, konkurenčnosti, potem pa ste navedli šele druge cilje. Zato se sprašujem, ali bomo sedaj usmerjeni na svetovni trg, ali bomo usmerjeni na evropski trg, ali smo se sedaj zastavili nove politične prednostne cilje znotraj SKP-ja. To me sedaj zanima, ker vaše zaporedje je bilo nekoliko drugačno kot tisto, ko ga je predstavil komisar. Tako da vas eh, sprašujem, kaj je s konkurenčnostjo. Seveda tudi konkurenčnosti si ne na zadnje želimo, ampak to ne sme biti osrednjega pomena pri skupni kmetijske politike. Beh, va bene. McGuinness, a te. McGuinness je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila komisiji za podrobno predstavitev. Prebrala sem tudi eh, besedilo, ki spremlja posamezne odstavke. Mislim, da je to le odprti del razprave zaradi tega, ker je tukaj kar nekaj podrobnosti in kot uh, kmetijska ekonomistka um, sem oseba, ki jo vse zanima, ampak vseeno imam nekaj vprašanj. Veseli me, da v svojem besedilu presoja vplivov govori o uh, ko, o kmetih, ki so bili potisnjeni v kot eh, tudi zaradi um, dviga cen in zaradi tega potrebujejo podporo pri prihodkih. Moje vprašanje se nanaša na nacionalne. Uh, Zgornje meje eh, določene države kot Latvija, kot Romunija so te že dvignile. Če se ne motim, je eh, kar nekaj podrobnosti, ki eh, bodo prepuščene delegiranim aktom, tako piše v dosjeju. Zato me zanima, eh, kje ima parlament specifično vlogo, ne le, ko gre za preraditev sredstev med državami članicami, ampak tudi znotraj držav članic. Mislim, da je to zelo pomemben vidik. Na podlagi presoje vplivov lahko tudi vidimo, da če bi uh, Eh, skrbeli za svoje kmetijstvo, eh, se ne bi držali kot pijanec plot ta obstoječega eh, proračuna zaradi tega, ker morajo sedaj naši kmetije poskrbeti za več, vključno s skrbijo za okolje, ampak zato ne pridobijo nič več. Zato bi se lahko vprašali, kako realno je potem takem to v skladu z Eh, skrbmi v zvezi z ozelenitvijo, lahko povem, da sem sama o tem že komentirala, za našo državo to ne bo sicer pomembno, ampak mislim, da bo to precejšen problem, zato se moramo tega zavedati tudi v našem odboru. In sicer, da bodo uh, Eh, javni nadzor in revizije eh, se osredotočile na številne od teh eh, predlogov. Sama sem močno zaskrbljena zaradi uloge revizorjev, njihovega načina delovanja in skrivne narave tega postopka, v katerem ničesar ne vemo, dokler ni zaključen. Zato bi morali to malce bolje poznati, zaradi tega, ker sklepamo, da je revizija nekaj, kar je zune našega področja, ampak kot poslednje poslanci v Evropskem parlamentu eh, moramo zagotoviti preglednejši postopek, ki nam bo omogočil pogled v to, kako ta postopek proces deluje in to skozi vsak korak, ne samo, ko se spremljajo končni sklepi. Zaradi tega, ker eh, še eh, vedno potekajo revizije, ki se ukvarjajo s stanjem iz leta 2006 v določenih državah članicah. Eh, sedaj govorim le o tem dokumentu, ki bo zagotovo povečal obseg birokracije, povečal bo tudi število potrebnih ga nazora, pa tudi delo za eh, kmete in za eh, pristojne eh, oblasti. Temu osebno nasprotujem, dokler komisija ne prepozna, da je to resnični in resni problem. Hvala. Molto bene, grazie all'onorevole Meghines. Hvala lepa, sedaj pa kanjete. Hvala. Samo dve točki bi rada izpostavila in tukaj zastavljam vprašanje. Najprej o zelenitev. Ali ste pri študiji primerov upoštevali tudi to, kaj se bo zgodilo, če bodo določeni kmeti zavrnili pristop o zelenitve, ker se jim bo zdelo, da je to preveč birokratski pristop ali pa tako ne bodo več konkurenčni. Potem pa druga zadeva. Posedovali ste nam stroške ozelenitve, ampak kaj je bila podlaga za te stroške? Ali ste upoštevali tudi določene izgube? Kateri računovodski pristop eh, ste tukaj upoštevali? Recimo, morda bi bili v politični razpravi zaključki drugi, kot tukaj, ko imamo bolj splošno razpravo. To me sedaj zanima. Hvala. Ja- sedaj pa jar, gospod ja- jar, gospod jar. V prvi vrsti bi se želela pridružiti predhodnim govornikom. Glede na predlog, ki smo ga dobili od komisije konec junija, to je za nas bilo veliko presenečenje, glede na to, da smo se tukaj v odboru za kmetijstvo zelo prizadevali za politične smernice in smo sprejeli tudi dve resoluciji. Uspelo nam je sprejeti določen raven eh, kompromisa, kar je vključilo skoraj vse člane odbora. In prav zaradi tega bi želila še enkrat povdariti tisto, kar je bilo pomembno za našo državo in verjamem, da enako tudi za druge države. Kot prvo gre za načelo pravičnosti pri razdelitvi neposrednih plačil in drugih virov za kmetijstvo. Poleg tega smo se strinjali, da mora biti reforma zasnovana na objektivnih merilih in ne na določeni količini denarja, eh, kjer se sprejme določena formula, kako razporediti eh, bolj ali manj, zato da bi lahko upoštevali samo nekaj potreb. Poleg tega eh, smo se strinjali tudi o tem, da bomo imeli razumno prehodno obdobje in to je bila tista formula, ki ne bi bila spremljiva za vse. In zaradi tega bi želela izpostaviti nekaj vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na neposredna plačila. Ko eh, so se nove države članice pridružile Evropski uniji, eh, smo bili prisiljeni sprejeti predlog v zvezi z načelom sprejmi ali pusti. Sprejeli smo neposredne plačile postopoma do leta 2013 in to je bilo zasnovano na zgodovinskih podlagi in eh, po predlogu komisije, po katerem naj bi razdelili denar, na podlagi enakih zgodovinskih podatkov, samo s prilagoditvijo teh podatkov, zame je to popolnoma nespremljivo. Kaj ti vemo, da sedaj 20 eh, ali celo 30 let potem, ko je pade eh, Berlinski zid, uporabljamo še vedno isto reference, zato da bi lahko prilagodili sodobno evropsko kmetijsko politiko. Z velikim presenečenjem eh, sem ugotovila, da bo moja država Latvija leta 2020 kot neposredna plačila prejela približno 54 odstotkov povprečja EU. To za nas ni spremljivo in nikakor tega ne morem javnosti v Latviji to pojasniti, ker tega nišče ne bo sprejel. Moje vprašanje je, zakaj drugo načelo od tistega, ki smo ga vključili v naše rezolucije odbora za kmetijstvo, kjer smo ugotovili, da naj bi bil ta plafon, ta najnižja meja eh, za posameznega kmetovca ali kmeta. Ko govorimo o eh, 22 in 18 odstotkov na hektar. V približno 700 milijonov je to za sedem let za Latvijo. To je pa premalo denarja za to, da bi lahko naše kmetijstvo postavili na raven enakih pravic in pravičnosti v okviru Evropske unije takšno reformo ne potrebujemo in sicer reformo, ki bo že eh, začela novi val pogajanj za nove reformo. Ta reforma, ki naj bi jo sedaj sprejeli, bi morala biti sprejemljiva za naše kmete in tudi za našo javnost, zato da bi lahko evropsko kmetijstvo bilo eh, konkurenčno na mednarodni ravni. Najlepša hvala. Sedaj pa gospodjar in potem Kostiger. Hvala, gospod predsednik. Štiri vprašanja bi rad zastavil. Najprej proračunski okvir. Kar mislim času smo dobili določene podatke o tem, koliko denarja je na voljo, ampak vsaj tri različice so v obtoku. Državo članice so pripravile eno različico, drugo tisti, ki se ukvarjajo s poročunom, drugo pa tisti, ki se ukvarjajo s kmetijskimi zadevami. Tako da, kaj je podlaga za vaše izračune? Sprašujem se, koliko denarja bo imelo naše kmetijsko gospodarstvo. Potem neposredna plačila, ko govorimo o tem pristopu. Zdi se mi, sicer ne vem, kako ne bi se izrazil, ampak eh, mislim, da je to nekakšen naključen pristop, ki ne temelji na ustrezni podlagi. Mislim, da vse potrebujemo določeno matematično formulo, potrebujemo določene cilje in tukaj bi morali ugotoviti, kaj je podlaga za analizo. Namreč x odstotek stroška v Evropski uniji bo zagotovilo določeno minimalno oziroma maksimalno vrednost. To je nujno, če ne bi sprejeli politično odločitev in države članice ki so pod poprečjem pri eh, neposrednih plačilih, morajo preživeti. In dobro bi bilo, da bi oni imeli te podatke, da bi videli, tako da bi imeli dobro gospodarsko podlago, da bi videli, kako bi lahko sprejeli končno odločitev in ali naše gospodarstvo lahko sploh preživi potem ozelenitev in s tem povezani stroški. Govorili ste tudi o kmetijskih eh, gospodarstvi, ki v tem trenutku že izpolnjujejo ustrezna merila na področju zelenitve, ali mi tukaj lahko poveste nekoliko več? iz česa tukaj izhaja Evropska komisija? Ali določena kmetijska gospodarstva to sedaj že izpolnjujejo, če je temu tako, potem se sprašujem, zakaj morajo preveč časa posvetiti birokraciji ali ne bi bilo bolje, da bi jih razbremenili, ker mislim, da je to pravzaprav smislo smiselno, smiselno in eh, to je podlaga in to bi bilo potem dobro uveljaviti na celotni ravni Evropske unije. Potem pa tako imenovani akt za mala podjetja, Small Business Act. Pripravili ste kar nekaj diagramov, prikazali ste nam lepe številke tudi za Nemčijo. Sam sem izhajal iz tega, da je omenjeni akt nezavezujoče narave, kar pomeni, da države članice se lahko odločijo, ali bodo upoštevale akt ali ne. Ali sem ta pristop napačno razumev, vas sprašujem, ali je to zavezujoče ali nezavezujoče. Prosim za odgovor. Hvala. Grazie, onorevole Jar, onorevole Ko. Sedaj pa gospa Kestinger. Hvala, gospod direktor. Vaša predstavitev je bila zelo zanimiva. Uvodoma ste govorili o proizvodnji sladkorja. Zelo eksplicitno ste govorili tudi o tem, eh, da bo vse več proizvodnje bioetanola, da moramo s tem računati. Sedaj smo dobili predlog, ki zadeva kvoto sladkorja, torej da smo tukaj ciljni datum postavili 2015 in ne eno leto prej, kot smo to eh, videli v izhodiščnem predlogu. Ampak mislim, da moramo vseeno zagotoviti ustrezno raven proizvodnje v Evropski uniji. Ali je Evropska komisija pripravila ustrezne izračune, ali ste upoštevali tudi to, da bi lahko prišlo do paca cene na svetovnem trgu? Če je temu tako, kakšna bo evropska strategija na tem področju? Sprašujem se, kakšen odgovor bi tukaj lahko zagotovili eh, proizvajalcem sladkorja. Zagotoviti moramo varnost živil, zagotoviti moramo ustrezen standard pri proizvodnji. Mislim, da je eh, kvota tudi včasih ustrezen instrument, eh, saj lahko zagotovi ustrezno raven proizvodnje. Sprašujem se tudi, kaj je s kmetijskimi gospodarstvi, ki se lahko zelo hitro odločijo eh, za proizvodnjo druge polščine, če se zagotovijo ustrezne okoliščine. In mislim, da moramo te alternativne možnosti tudi ponuditi. Potem dodatno vprašanje, ki zadeva schemo ozelenitve ali imate konkretne številke, kaj bo to pomenilo za države članice znotraj prvega stebra. Znotraj drugega stebra so že del kmetijsko-okoljskih programov, tukaj so že dale določen delež in mislim, eh, da moramo tukaj upoštevati tudi učinkovitost stroškov. Ker to je sedaj zavezojoče v. V prvem stebru imamo tri ukrepe, v drugem stebru pa bo to nekakšen minus za manjša kmetijska gospodarstva. Tako se predstavlja ozelenitev in zanima me, kaj bo to konkretno pomenilo, ali imate ustrezna gradiva. Potem pa gospa McGuinness je spregovorila, rekla je, da naj bi bili upravni stroški in stroški nadzora višji tudi zaradi greeninga, tako imenovane ozelenitve. Ali imate konkretne podatke, kaj bo to pomenilo za države članice, kakšni upravni in nadzorni stroški bodo v prihodnosti zaradi ozelenitve? Hvala. Grazie, onorevole Kosti. Najlepša hvala. In eh, sedaj podpredsednik Vojčehovski. Najlepša hvala, predsedujoči. Popolnoma se strinjam s tistim, eh, kar je govoril Nikolesku Kalnjete, gospa, in tudi tisti govorniki, ki so govorili o neenakopravnosti neposrednih plačil. Naj tudi sam pokomentiram to zadevo. Glede na to, da sem še veliko krat o tem govoril, se ne bom ponavljal. Želel bi povdariti, da za nas ni spremljivo, da poslanci Evropskega parlamenta iz tistih držav, ki so dejansko v podrejeni vlogi, nikakor se ne moremo strinjati s tem, da s temi predlogi kot predstavniki naših družb. Nikakor ne moremo obrniti eh, na glavo SKP. In nikakor se ne moremo strinjati s to samo navidezno in lažno pravičnostjo v odnosu do tistih držav, ki so v boljšem položaju in kjer kmetje dobijo višjo pomoč eh, kot v drugih državah, v katerih so eh, kmetje v podrejenem položaju. S tem se nikakor ne moremo strinjati, da sicer tisti kmetje, ki so nekoč imeli malo, imajo zdaj še manj. Kaj ti to bi pomilo, da bi, se, da bi zagovarjali diskriminacijo in zato je v interesu celotne unije, da bi nekoliko izravnali te razlike, zato da ne bi bilo takšnih vrzeli, ki samo eh, še rastejo. Kaj ti takšni ukrepi diskriminirajo nove države članice in ne samo te. Gospa največ je govorila o zelo težavnem položaju o kmetih, Eh, v zvezi s kmeti na portugalskem. Videti je, kakor da eh, ta kmetijska eh, politika pušča na cedilu kmete in nima dovolj moči več, potrebujemo močno SKP povsod po Evropski uniji. Ko govorimo do 20 odstotkih povprečja, to je tudi diskriminacija. Ne gre za to, da dobimo povprečje, temveč 90 odstotkov povprečja. Sedaj pa govorimo, da samo eno, ena tretjina eh, tega zaostanka se lahko zapolni. To nima nikakršne povezave s pravičnostjo. Mi smo zelo odgovorni do svojih um, eh, voljivcev in zato zato pričakujemo priva, bolj pravičen predlog, eh, ki ga vodijo merila in zato potrebujemo spremembe. Hvala lepa, predsedujoči in najlepša hvala predstavnika komisije za to predstavitev. Imam nekaj misli v zvezi s tem. Ko govorimo o modelu razporeditve, eh, ki ga je izbrala komisija, ali lahko pojasnite, zakaj ste izbrali model, ki najmanj naredi prav na področju eh, prerasporeditve in ste izbrali tisti model, eh, ki zapolne samo eno tretjino vrzeli, zakaj niste vsaj eh, za polovico se zauzeli, eh, ko gre na, za hektar? Zakaj ste se odločili za najmanjšo možno varianto ali različico prerasporeditve, zato da bi v najmanjši možni meri zapolnili to eh, vrzel. Govorili ste o zeleni pokritju tega predloga. Glede na učinkovitost naj bi to zapomnilo največje število eh, področji. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste opustili eno od opcij v predlogu za zelenitev kmeti, kmetijstva? In potem vprašanje birokracije, dejanske birokracije, ki se pojavlja. Eh, potem, ko sem se pogovoril z nekaterimi pristojnimi organi in tudi z drugimi, eh, sem ugotovil, da so bolj eh, zaskrbljeni v zvezi z najvišjimi mejami, z plafoni. Gre za probleme birokracije pri uresničevanju teh predlogov. Kajti vemo, da želijo najmanj pet odstotkov odstotkov eh, kmetijskega prometa. Eh, kmetje to želijo. Kako boste vi zagotovili, eh, da boste lahko zagotovili dejansko razdelitev glede na razloge? kajti povedali ste, da morate sprejeti ukrepe, da ne bi razdelili podjetja. In kako bodo pristojni organi dejansko sprejeli odločitve in kakšne informacije bodo potrebovali? In potem vaš predlog, kar zadeva plafone, najviše meje in kako lahko države članice vplivajo na ta najvišjo mejo In zato je moje vprašanje, kako bo eh, lahko sploh deloval eh, ta predlog v zvezi s plafonim, eh, če bodo posamezni kmetje presegli to najvišjo mejo. In kako bo dejansko kmet deloval v skladu s tem in A gre za dejanske delavce ali pa za podjetje, ki se želijo kvalificirati kot eh, dejanske delavce. In koliko denarja boste dali za ta prak, glede na to, da imamo 27 različnih držav in 27 različnih plačilnih ravni, ali boste vi določili ta to raven eh, dohodka, odvisno od posameznih držav. Tukaj je ta dejanska birokracija in v zvezi s tem bi želel eh, kak, eh, pojasnilo, kako pričakujete, da boste pristojni organi uresničili te predloge, še posebej, ko gre za najvišjo možjo mejo eh, denarja, ki ga lahko prenesemo v posamezno od teh 27 držav. Hvala lepa. Sedaj pa eh, Nicholson, Jim Nicholson. Hvala lepa, predsedujoči. V prvi vrsti naj tudi eh, sam pohvalim to odlično predstavitev. Imam občutek, da gre nekoliko za enostransko predstavitev in eh, morda je to tisto, kar bi komisija želela, da mi slišimo, raje kot da bi si ogledali dejansko stanje, kajti eh, resnica je, gospe in gospodje, ko dobro vemo v tem odboru, da živimo eh, v mm, svetu in glede na to, da trgi nenehno nihajo, je tudi svet eh, spremljiv. In to je tisti problem, eh, ki ga moramo upoštevati, eh, ko želimo doseči rezultate in delati v tem okviru. Če se ozrem na sedanjo situacijo, George in tudi ostali so pokazali na določene pomisleke, eh, kaj ti ne gre samo za probleme same direktive, gre za to, kako se bo uresničevala na ravni posameznih držav in kako bodo to direktivo tolmačile na nacionalni ravni. In prav to lahko pripelje do razlik med državami članicami. Zato moram vprašati, koliko več eh, birokracije in več izpolnjevanja obrazcev bo ta zelenitev kmetijstva zahtevala, koliko še dodatnih inšpekcij na svojih posestvih bodo morali sprejeti eh, kmetje in to tudi plačati. Poznamo na vzkrižno skladnost koliko več dodatnih obiskov bodo morali kmetje sprejeti. Moram povedati, da ko bodo začeli računovodje eh, pregledovati kmetijstvo, bomo morali eh, zapustiti to področje. Eh, Kaj ti več kot 100 milijonov različnih kazni moramo plačati? nič v zvezi s kmetijstvom nima to praviti, vendar vse to izhaja iz eh, tolmačenja računovodi tega področja in sedaj bomo morali plačevati milijon, skoraj 100 milijonov eh, kazni za to. In eh, kaj pravzaprav predlagamo v okviru ukrepov za zelenitev? Glede na to, da imamo možnost, da bomo eh, postali največja zelena nočna mora, ki jo je Evropska unija sploh kdaj videla, gre za povečanje upravnih stroškov, za povečanje upravne birokracije in pravzaprav ničesar ne bomo naredili za proizvodnjo hrane v času, ko ljudje v Evropi potrebujejo več hrane in eh, sedaj jih puščamo na cedilu. In to se bo kot posledice teh ukrepov zgodilo. Hvala, Jim. Luis Capula Santos in potem Dančila. Hvala lepa, predsedujoči. Interruptors politik, no, samo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 prioritete, ki jih ima Evropski parlament. Zato moramo ugotoviti, kakšna je naša večina zaradi sprememb v zvezi s poročilom. Že smo govorili, da potrebujemo minimalni prak za vse države članice, vendar to naj bi spremljal nekakšen plafon ali najvišja meja za denar, eh, ki ga lahko plačamo državam članicam. In v eh, tem diagramu izdatkov SKP je to bilo pokazano in sicer, da tisti, ki so pripravili eh, ta diagram, da gre za eh, plafon 90 odstotkov. Zakaj se niste odločili za 100 odstotkov? Ali je šlo za izbiro, ki je politične narave? ali bi morali iz tega sklepati, da niste upoštevali poročilo, ki smo ga sprejeli tukaj v Evropskem parlamentu. Uh, Hvala, strinjam se, da je ta predstavitev bila dobra, vendar v luči vsega tistega, kar so povedali predhodni govorci, je popolnoma jasno, da predloge niso v skladu z našimi potrebami ali potrebami držav članic. In zato dodelitev ene tretjine tega 90 eh, odstotkov od povprečja že na začetku pomeni, da eh, je ta izplačani znesek pod povprečjem. V moji državi, v Romuniji, ne bomo dosegli 100 odstotkov eh, plačil do leta 2016. To je kakor, da bi odšli na paketno potovanje, eh, plačate, ko odidete in se potem pogoji spremenijo. In zato eh, predlog komisije ni pravičen. Prav tako bi želela povdariti nekaj v zvezi z zelenitvijo. To bi vsekakor pripeljalo do dodatne birokracije. 26 odstotkov kmetov so mladi kmetje, 33 je starejših od 55 let. Ali se vam zdi komisija pravično, da samo dva odstotka eh, sredstev eh, je na razpolago mladih kmetov? Hvala lepa. Andete si potem še kjerski. Hvala. Gospod predsednik, hvala tudi gospodu direktorju. V Nemčiji pravimo, da sicer slišal sem. Uh, to, kar si povedal, ampak eh, vprašanje je, ali eh, ti verjamem, ampak sam bi to obrnil. Pravzaprav ne razumem konkretno logiko, ki ste jo predstavili. In lahko povem, da podpiram Sandro Kanidi, ostale kolegice in kolegije, ki so bili tukaj zelo kritično naravnani do predloga komisije. Rekli so, da niso ustrezno upoštevali dejstva, da bomo zadeve morali nekoliko preoblikovati in zneske prerasporediti, ampak več vidikov bomo morali upoštevati. Recimo, poglejmo si Portugalsko. V prvem in drugem stebru imamo tukaj 332 evrov, ampak če si pogledamo samo prvi stebr, je tukaj eh, velik razkorak. Sicer skupaj dosegajo poprečje, ampak v prvem stebru ne. Zato se sprašujem, kaj bo sedaj storila Evropska komisija, kaj s tistimi državami, ki so pod povprečjem, ali bomo lahko prerasporedili ta sredstva iz eh, drugega v prvi ali pa obratno, tako da bi, loč, da bi rešili neuravnoteženost, ker ne na zadnje v drugem stebru potrebujemo stopnjo sofinanciranja in eh, države eh, članice bodo verjetno zadeve blokirale. Zato bi vprašal komisijo, kaj se bo zgodilo, ker če ne, bomo uveljavili svojo pravico kot Evropski parlament, ki nam jo daje Lizbonska pogodba, tako da bomo v naslednjih mesecih te predloge dodatno izboljšali slišali, ker sedaj zadeve niso dobre. Zelo jezen sem bil, namreč eh, tudi ostali komisari so bili pristojni za to področje, ne samo eh, komisar za kmetijstvo. Mislim, da Evropskega parlamenta sploh niste upoštevali, tudi ko govorimo o podaljšanju eh, na trgu sladkorja, da leta 2020-2020. Vprašanje je, kaj je tukaj naredila komisija. Prosim, eh, da predstavite te argumente. Evropska komisija tukaj sploh ni upoštevala zahteve Evropskega parlamenta. Zato me res eh, zanima, eh, kako utemeljujete ta predlog, zakaj ste v popolnosti zaobšli Evropski parlament. Potem pa številni kmetijski pridelovalci, tudi evropski poslanci, so res zelo. Vznemirjeni namreč vse več birokracije bo. Ti predlogi bodo privedli eh, do večjega birokratskega okvira. Slišal sem eh, določene govorice namreč tudi, da v Evropski komisiji pravite, eh, da bo vsaj 5 do 15 odstotkov več birokracije. Uh, Če je ta podlaga v komisiji že 5 odstotkov, se sprašujem, kam nas bo to privedlo, ker bomo verjetno imeli potem vsaj 20 odstotkov več eh, birokracije. Potem pa stroški ozelenitve. Če imamo določen znesek X eh, za stroške ozelenitve, recimo ali bo to 40 ali 50 evrov, se mi zdi, da moramo tukaj biti zelo pošteni in eh, tudi kmetom povedati, kaj bo za izravnalnimi plačili. Tudi te zneske bomo morali ne na zadnje znižati, ker tukaj bo prišlo do stroškov in eh, to moramo poštevati tudi z vidika gospodarske učinkovitosti. To moramo jasno in pošteno povedati tudi našim kmetom. Potem pa še ena zadeva. Pet odstotni dodatek za dohodek. To je morda dober namen, ker želimo rešiti eh, problem velikih zaslužkarjev, velikih šefov, ampak eh, vprašanje je, kako bomo dosegli eh, ta pravičen pristop, ker tu je ta birokratski petodstotni dodatek, ki mislim, da ne zasleduje tega cilja, recimo. Tisti, ki se ukvarjajo s eh, konji, ne služijo veliko in ta petodstotna meja je zelo sporna kar se mi zdi, da bo ponovno privedla do prevelike birokracije, končni odstotek pa ne bo zelo dober in um, bodo morali 40 tisoč uh, kmetijskih gospodarstv oddajati veliko obrazcev, čeprav se mi to potem neizvedljivo v praksi učinek je res vprašljiv in Evropski parlament mora v prihodnjih mesecih res opraviti veliko dela, da bi rešili vse te pomankljivosti. Da, to je res. Morali bomo še veliko storiti. Serjeski. Prvo vprašanje. E, ti novi predlogi za manjša podjetja bodo vplivala strukturne spremembe za e, tista, tiste kmetije v e, različnih državah dolgoročno. Recimo Avstrija, Francija, Nemčija, Poljska so podpisale skupno stališče o kmetijski politiki, o politiki razvoja kmetijskih področji in manjših kmetij. In sicer v regijah, kjer so kmetije zelo razdrobljene. Ali bo površina edino merilo ali pa tudi število zaposlenih na teh kmetijah. Isto se nanaša na zakmetije v gorskih področjih in tudi prenos iz enega stebra v drugi. Kakšne bodo posledice prenosa teh sredstev? Nobenih analize v predstavitvi nismo dobili. In še tretje, komisija trdi, da v drugem stebru bodo uporabljeni objektivna merila. Zakaj to ni tako tudi v prvem stebru? Naslednje vprašanje. 38. člen. Podpora v povezavi z proizvodnjo. Tukaj pogrešam področje proizvodnje tobaka. Vemo, da tukaj gre za manjše kmetije in da želimo ohraniti zaposlovanje, vendar to lahko pripelje do uporabe tobaka v določeni državi. Ko govorimo o sladkorju, presoja vpliva domneva, da scenarij brez kvot in tudi Eh, površine sladkorne pese se bo povečevala. Kako ste lahko prišli do takšnega rezultata? Eh, ne glede na to, da bo do cene padale, bo površina zasejana z sladkorno peso naraščala. In še nekaj govorimo o podeželju v kohezijske politike. O tem tudi pozabljamo. Hvala. Grazie, onorevole Segereski. Hvala. Gospa Segereski, če ni drugih vprašanj, še preden bi dali besedo gospodu Tasosu, in drugim kolegom iz Generalnega direktorata za kmetijstvo. Še nekaj, o čemer bi veljalo razmisliti, jasne so kritike, kaj ti poznamo, eh, kaj se je zgodilo z različnimi intervencijami, ki so bile eh, posredovane, vendar bi morali preiti na predloge. Tukaj bi eh, želel podariti, da tiste poročevalci in poročevalci v senci, ki ste prišli takrat in začeli nekakšno sintezo za to, da bi pripravili določene hipoteze in to predstavili komisiji. Ne bi želeli, da bi nadaljevali v tem kritičnem vzdušju, ne da bi eh, čim prej prišli do bolj pozitivno področje. Sedaj bi želel vprašati gospoda Tasosa ali ne bi bilo zelo pomembno, da ko preidemo na drugi stebr, da bi bilo pomembno imeti točne številke. Mi pa nekako ustvarjamo določene razlike med 12 novimi državami, tako kot je bilo danes že neštetokrat poudarjeno. In eh, prav tako govorimo o pomankanju sredstev in eh, prav to nam onemogoče, da bi šli hitreje naprej. In želimo dobiti popolno sliko med prvim in eh, drugim stebrom. Torej prvo vprašanje, kdaj bomo dobili eh, te številke? Najlepša hvala. Eh, sedaj pa beseda gre gospodu Tasosu. Thank you, Chairman, and thank you all for your comments. Hvala, predsedujoče, najlepša hvala za vaše opombe, eh, ki so ne samo koristne, eh, temveč tudi so to eh, takšne opombe, ki jih moramo resno upoštevati pri priprave tega predloga. Naj takoj na začetku poudarim, ko govorimo o razlikah. Želim tukaj predstaviti analitično ozadje tistega, kar smo opravili in tudi posredovati osebne informacije. Tako kot sem že omenil, določ določene odločitve so bile sprejete na politični ravni in prav gotovo boste dobili na ustrezni ravni tudi pojasnila v zvezi s tem. Vendar glede na to, da se veliko vprašanj vrtilo okrog pravičnosti in eh, pravičnosti eh, prerasporeditve, pomembno je začeti eh, s naslednjim. Videli boste, da v presoju vpliva, ki ga boste dobili v skrašeni obliki, pa gre za povšalno stopnjo, za 80 odstotkov, za 120 odstotkov in dodatne ravni. To je že vse na voljo in javno. Vendar, ko pridemo do vprašanja prerasporeditve podpore, če začnemo s pravičnostjo, se velja zastaviti osnovno pravičnost v odnosu do česa. Za nas je najbolj pomemben element, ki ga moramo eh, ocenjevati pri tem predlogu, je, so cilji, ki jih moramo doseči v zvezi z neposrednimi plačili. V preteklosti je bilo vse odvisno od potrebe podpore dohodkov kmetov. Sedaj pa moramo zagotoviti potrebo eh, ohranjevanja eh, tako z gospodarskega kot okoljskega vedika kmetovanja. To pa zahteva celo vrsto meril, ekonomskih in okoljskih eh, meril. In, če govorimo o ekonomskih nekih merilih se tukaj osredotočamo na dohodku. In jasno je, da ta argument pravičnosti v različnih državah je drugačen, glede na to, da so tudi plače različne v različnih državah članicah. Kar pa ni nujno, da so na enaki ravni. Razen, če gospodarstva med seboj niso primerljive. In eh, če govorimo o javnih dobrih v idealnem svetu, bi dejansko eh, cene morale odražati produktivnost in to bi nam dalo najboljše vodilo, kakšna naj bi bila takšna podpora ali takšna pomoč. Vendar glede na analizo eh, zemljišča in trga, vse skupaj je še zdaleč ni idealno in izhajajoč iz različnih meril, ki smo jih uporabljali v tabelah, eh, ki jih boste eh, dobili zdaj k malu tukaj na ekranu. Sedaj se pojavlja tabela. Na vertikalni osi z manjšimi črkami so različne države članice in eh, horizontalna os kriterije, ki smo jih uporabili gre za kupno moč, za BDP na prebivalce, eh, gre tudi za enoto na hektar in imamo eh, tudi druge okoljske merile. Gre za eh, področje z manj ugodnimi pogoji za kmetovanje, za Naturo 2000 in za stalna področja pokrita s travo, za travnike ali pašnike. Tukaj imamo najbolj pozitivna merila za posamezne države članice. Z enim križcem pozitivne, pozitivna merila, potem neutralna in negativna in zelo negativna. In ko želimo ugotoviti objektivna merila za to, da bi eh, dodelili sredstva, takoj vidimo to dejstvo, da je lažje povedati in skoraj nemogoče uveljaviti. In zato tisto, kar v predlogu vidite, je pragmatični pristop. Pragmatični pristop, ki odraža realnost, tudi realnost in sicer, da to gibanje proti večjemu usklajevanju harmonizaciji med državami članicami bo ne samo omejeno z merili, ki jih uporabljamo pri dodelitvi podpore, temveč tudi omejeno z širšimi razmišljanji, ki gre veliko dlje od tistega, kar danes tukaj govorimo, kar eh, obstaja v drugem stebru, v strukturnih skladih in eh, to je nekaj, kar presega meje tistega, o čemer se tukaj pogovarjamo. Vendar to bomo vse skupaj povzeli in posredovali vam v bolj konkretni obliki. In druga misel, eh, birokracija in povezava z ozelenitvijo. Ravno zato smo se odločili za tri specifične ukrepe. To je edin nabor ukrepov, ki smo ga opredelili in ugotovili smo, da se lahko zagotovi minimalna raven nadzora in upravnih stroškov. Vse informacije so takšne, da bi že morale biti na voljo in da že imamo sistem, ki je dovolj podroben. Vračam se na vprašanje gospoda Lionsa, zakaj smo izključili dokumentovano zeleno odejo. Zastavlja se vprašanje, kdaj boste skušali opredeliti, ali to zeleno odejo imate ali ne ko govorimo o določenem področju delovanja in obstajajo velike razlike med šnimi državami. Zato bi potrebovali dodaten nadzorni mehanizem, kljub temu, da je to ukrep, za katerega vse okoljske analize kažejo, da je izjemno pozitiven. Zato je to drugi pozitiven vidik. Kako pa smo ocenili, dodatne križce. Sam sicer nisem slišal nobenih eh, govoric o dodatnih petih odstotkih, ampak smo upoštevali zelo podrobno analizo, tudi tako imenovano travno rušo, green cover, in ta kaže, da če bi vključili eh, stroške zelenitve, bi imeli 15 dodatnih odstotkov. Ampak eh, tukaj moramo tudi zmanjšati eh, stroške, ki izhajajo iz dodatne poenostavitve. Imamo manj statutornih pravil in pravil upravljanja, tudi kar zadeva dobre okoljske pogoje in upravljanje znotraj prvega stebra. Imeli bomo samo eno plačilno agencijo za vse regije, v vseh državah članicah. To je zelo velika poenostavitev. Predvsem to velja za schemo majhnih kmetov. 30 odstotkov upravičencev je takšnih, ki odražajo zgolj tri odstotke posameznega področja. Drugače povedano, njim ni treba izpolnjevati vseh teh kompleksnih pogojev znotraj scheme. Kar nekaj ukrepov pa smo že sprejeli. In sedaj ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak ti stroški bodo veliko nižji. Tako da to je to področje, ki smo mu se res zelo podrobno posvetili. Vredno pa se boste lahko vprašali, zakaj smo sploh eh, morali uvesti obvezne ukrepe o zelenitve znotraj prvega stebra. Tudi v tem trenutku že imamo ono skriženo skladnost, boste rekli, poleg tega imamo dodatne spodbude, to so okoljski in kmetijski ukrepi, ki niso zavezojoči. In tu je ta spremenjena logika. Želimo, da bi SKP šla ravno v to smer. Zato smo upoštevali številne grafe in želeli smo vam pokazati tisti graf, ki ne upošteva zgolj eh, više cele, cene kmetijskih eh, surovin, to je globalno prisotno, ampak je tukaj pomembno tudi to, da se stroški proizvodnje višajo. Danes se kmet sooča zelo preprosto izbiro kaj je z gospodarskim preživetjem, če je temu tako, če ne bi preživel na trgu, potem je res dobro, da čim bolj znižam stroške proizvodnje. Drugače povedano, potrebujemo bolj intenzivne metode pridelave. Po drugi strani se moramo skupaj posvetiti temu, kako bomo zagotovili gospodarsko in okoljsko vzdržnost, kar pomeni, da potrebujemo določeno zmes omejitev, pa tudi spodbud. Na podlagi tega bodo kmetje lahko šli v pravo smer. To so kratkoročni stroški, ampak eh, koristi so dolgoročne. Zato smo si prizadevali. Morda se nismo odločili za najbolj primeren pristop, seveda smo odprti za razpravo. Temeljna logika, ki smo jo zasledovali, je naslednja. Čim bolj smo želeli upoštevati stroške dodatnih ukrepov, In eh, eno stvar smo zelo jasno podarili, to je vrzel v naši analizi, namreč kako bi to lahko koristilo okolju. To je zelo težko količinsko opredeliti. Potem nismo ocenili, kaj bi pomenilo, kakšna tveganja bi bila, eh, če bi uporabili bolj intenzivne metode pridelave. To nismo znanstveno upoštevali, to smo samo navedli. Zakaj? Ker če upoštevamo vhodne stroške, stroškovno politiko. Danes to veliko krat ni povezano s temeljnim vidiki kmetijskega trga. Povezano pa je s tem, da je razvoj kmetijskih trgov v veliki meri odvisen od zunanjih dejavnikov. Eh, gre za cenovni trg, trg nafte recimo ravno tako vpliva, potem eh, trg surovine, to vpliva na trg koruze, trg etanola, ne glede na to, kaj bi mi počeli, kaj smo počeli v zadnjih petih letih predtem. Potem pa še en nabor vprašanj, ki ste mi ga zastavili in ta vprašanja so res zelo relevantna povezava med prvim in drugim stebrom in s tem povezanimi ukrepi. Na splošno lahko gotovimo, da večina ukrepov v drugem stebru ne bo takšna, na katerega bi to vplivalo, ampak potrebujemo določeno preusmeritev za kmetijske in okoljske ukrepe. To zadeva 50 odstotkov območij na ravni Evropske unije, ampak imamo bolj ciljno usmerjene ukrepe znotraj drugega stebra. Veliko kmetijskih gospodarstev bo čutilo te posledice. V tem primeru bi države članice morale na nek način izračunati, kakšni bodo ti dodatni stroški, kakšen dohodek ali prihodek bodo izgubili zaradi teh ukrepov. To so dodatni stroški proizvodnje, o katerih sem že govoril. Zato mislim, da nasplošno lahko ugotovimo, da verjetno ta vpliv ne bo občuten. Potem pa še ena zadeva. Nekakšna zmeda vlada oziroma dve točki sta tukaj pomembni. Kaj so ta ekološka območja? To nikakor ni povezano s praho, to bom zelo jasno povedal. Samo majhen delež bo prizadet s temi ukrepi. Pripravili smo analizo, upoštevali smo 5 odstotkov. To je nekoliko več, kot je trenutno prostovoljna praha. 10 odstotkov pa je ta prak, ko je vpliv občuten. Mi smo se odločili za 7 odstotkov zaradi biotske raznovrstnosti. Zakaj počnemo to? Tudi zato, kar so nam veliko krat naši kolegi v okoljskih skupinah in granemu direktoratu za okolje rekli, da potrebujemo nekakšne koridorje biotske raznovrstnosti. Tega pa ne bomo dosegli, če na določenih kmetijah upoštevajo praho, kjer upoštevajo tudi ta območja, potem pa imamo velika kmetijska gospodarstva, ki sploh ne izkoriščajo te možnosti in se ta koridor ne uveljavi. Sprašujem se, ali bodo ta kmetijska gospodarstva vplivala na to, nedvomno, ampak to so kmetijska gospodarstva, ki bodo morala prilagoditi svoje kmetijske prakse, morala bodo narediti korak naprej. Kakšni bodo kratkoročni stroški, nedvomno bodo, ampak eh, to bodo koročno koristilo njim in vsi dokazi kažejo, da se bo to res zgodilo. Ob koncu pa kvote sladkorja. Mislim, da odprava kvot eh, bi bila takšna, eh, da bi kar nekaj priložnosti ustvarila, več bi bilo proizvodnje. V vsakem sistemu so pozitivne in negativne plati, če upoštevamo fiksno raven proizvodnje, če upoštevamo nestanovitnost cen, s tem ne bomo rešili problem nestanovitnosti. Ta problem se bo zgolj krepil. Tako da naša splošna filozofija še vedno ostaja in pravi, da če ne bi podprli kmete, bi bilo dobro, če imamo fiksne, ciljno usmerjene ukrepe, za katere kmeti že vnaprej vedo, kakšen bo ta znesek, po drugi strani pa bi bilo dobro, da bi še vedno na podlagi signalov iz trga lahko sprejeli ustrezne prilagoditve. Ampak potrebujemo veliko bolj ciljno naravnan pristop in zato ne govorimo samo o prerasporeditvi podpore na ravni držav članic, ampak govorimo o občutni regionalni prerasporeditvi na ravni držav članic in znotraj držav članic. Potem pa, gospod predsednik, vaše vprašanje prasporeditve znotraj drugega stebra. Veliko analitičnih podatkov smo že pridobili, ampak konkretna odločitev o tem, kako bomo zadeve uveljavili, še ni bila sprejeta. Ravno zato sedaj ne morem povedati več s tem v zvezi. Mislim, da sem verjetno spregledal določena vprašanja, ampak veste, kje smo. Vedno smo pripravljeni zagotoviti dodatne informacije, pripravljeni smo posredovati dodatne nelične podatke, če bo to seveda potrebno. Hvala. Bene, grazie a Tasso Saniotis. Dobro. Hvala, gospod Tasso Saniotis. Hvala tudi ostalim kolegom iz Generalnega direktorata eh, za kmetijstvo. Sedaj smo se res posvetili vsebinskim eh, zadevam, dobili smo dodatne podrobnosti, sedaj pa se bomo posvetili peti točki na dnevnem redu, če nihče drug ne želi besede. Peta točka, sprememba direktive 2003-96 ES o prestrukturiranju okvira skupnosti za obdočitev energentov in električne energije. Pripravljalec mnenja je gospod Sergio Guterres. Gre za predlagano spremembo direktive o obdavčitvi energentov in električne energije, ki uvaja minimalne ravni obdavčitve in tukaj upošteva dva vidika. Najprej vsebnost eh, CO2 in potem energetska eh, vsebnost. Energetska vsebnost. In kar nekaj stvari se navezuje tudi na kmetijski sektor, zato je uh, naš odbor želel pripraviti mnenje na to temo. Sedaj predajam besedo Sergeju Guterresu. Naj vas spomnim, da morate predloge sprememb vložiti do 29. novembra do 12. ure. Z nami so tudi predstavnici, predstavniki komisije, ki bodo potem na vrsti. Izvoli Sergio. Sí, muchas gracias, señor presidente como todos mis colegas. Hvala za besedo. Gospod predsednik, poslanke in poslanci. Verjetno veste, da so stroški energije zelo visoki in da vplivajo na kmetijska gospodarstva v državah članicah. Obstaja tudi določeno evropsko povprečje, ki pravi, da je to 30 odstotkov fiksnih stroškov. Zdaj predlagamo spremembo zadevne direktive, s katero se prizadevamo, da bi prišli do novih usmeritev pri obdavčitvi energentov in električne energije v državah članicah, da bi tukaj stavili na obnovljive vire energije in da ne bi prednostno obravnavali fosilnih goriv. Potrebujemo dvojni pristop, energetska vrednost mora biti upoštevana pa tudi emisije CO2. -ja. Drugače povedano, verjetno bodo stroški energentov za kmetijska gospodarstva veliko višji. Vsi pa vemo, da imamo v tem trenutku velike težave zaradi dodatnih stroškov, tržnih razmer, potem nekaj zahtevje zaradi varnosti preskrbe. Poleg tega bo dobičkonosno kmetijskih gospodarstv nižja, ko bo ta direktiva s 1. januarjem 2013 začela veljati. Številni kmetje so zaskrbljeni verjamejo, da bodo izgubili neposredno pomoč, ki jim pripada v okviru prvega stebra. Drugi odbori, recimo odbor ITRE, pa zagovarja pristop, da bi črtali tiste odstavke, ki zadevajo dvojno ravnan obdočitve. Naš odbor meni, da bi bilo dobro, da bi razložili dodano vrednost, ki jo ima spremenjena direktiva in to je zelo pomembno za kmetijstvo. Ponavadi kmetijsko gospodarstva nimajo druge alternative kot to, da uporabijo fosilna goriva. Zato smo v predlogi sprememb izpostavili predvsem tri ali štiri cilje da bi imeli znižane stopnje tudi do nič odstotkov uh, ko govorimo o energetski vsebnosti energentov, da bi to izjemo uveljavili. Trenutna formulacija v poročilu ni najbolj jasna in nekoliko dvoumna. Mi smo predlagali izboljšave, s čimer smo mislim, da zagotovili pravno varnost predloga za naše kmete. Uvaja se določena pogojenost in sicer se tukaj upošteva davčna učinkovitost kmetijskih gospodarstv. Mislim, da bi bilo dobro, da se odločimo za prožen pristop, ko se sprejmajo novi ukrepi. S tem bomo tudi poskrbeli za to, da so zahteve veliko bolj jasne in razumljive. Morajo biti del državne strategije, ki mora biti dolgoročno naravnana poleg tega morajo strategijo pripraviti v sodelovanju s kmeti, tako da bodo bremena čim nižja. Drugi cilj, ki smo ga zagotovali, je bil, da zagotovimo prožen pristop, o katerem sem že govoril, tudi ko govorimo o določenih izuzetjih. Poleg tega pa bi verjetno uvedli novo davčno obremenitev, ki bi zadevala emisije CO2. da bi lahko prišlo tudi do določenih davčnih razbremenitev. Direktiva 2003-87 eh, govori o določenih izuzetih za tiste sektore, ki jim grozi selitev verov CO2. Kmetijstvo ni navedeno. Vendar pa je komisija rekla, da bi želela, eh, da bi kmetijstvo ravno tako navedli kot sektor, ki mu lahko grozi morebitna selitev virov CO2. Če šest mesecev bo začela direktiva veljati in upamo, da bomo takrat sprejeli in spremenili poprav 2387, da bi kmetijstvo uvrstili na seznam sektorjev, ki jim grozi selitev virov CO2, kar pomeni, da bi tukaj uveljavili določene davčne izjeme. Potem tretja točka. Želimo si, da bi v direktivi izboljšali vse vedike, ki so povezani eh, z proizvodnjo biomase. Res je, da skladno z direktivo biomaso bolj ugodno obravnavamo, ampak eh, mi smo si želeli, eh, da bi izboljšali opredelitev pojmov, da bi bolje opredelili biomaso, da bi bila ta opredelitev nekoliko bolj prožna, da bi vključili različne možnosti proizvodnje biomase in različne vrste biomase. Poleg tega smo želeli pozvati države članice, da čim bolj uskladijo stopnjo DDV-ja. To sicer ni v pristojnosti obravnavane direktive, mislim pa, da je sedaj napočil pravi čas, da podamo to priporočilo in da jih pozovemo, da uskladijo stopnje DDV-ja na ravni držav članic. Ker sektor poudarja, da obstajajo določeni čezmejni učinki, ker določene države članice imajo znižene davčne stopnje DDV-ja za proizvodnjo biomase, kar pomeni, da se tukaj ustvarjajo bolj ugodni pogoji v določenih obmejnih regijah. Želimo si tudi, da bi sprijeli predlog spremembe direktive, s katerim bi vključili možnost Evropskega parlamenta, ki bi skupaj z svetom bil obveščen o vseh procesih spremembe direktive, tudi ko govorimo o presoji vpliva. To so predlagane spremembe, to je dokaj tehnično poročilo in seveda sem odprt za predloge naših poslancev in članov odbora. Hvala, hvala Sergio. Ena poslanka. Ja, danke, Herr Vorsitzende. Ima poslanec. Najlepša hvala, samo na kratko. Lahko povem, da se strinjam z večino stvari, ki jih je podal gospod Guterres. Gospa Luling je poročevalka v pristojnem odboru Ekon. Verjetno bo dala zelo dober pregled celotnega predloga v svetu so zadeve nekoliko zastale. Ampak mislim, da kar zadeva kmetijstvo lahko zadeve izboljšamo. Naj ponovim to, kar je že bilo izpostavljeno. Biti moramo zelo pozorni in pazljivi. Govorimo o obdavčitvi kmetijstva, ko govorimo o pogonskem gorivu. Eh, tu moramo zagotoviti, da je ta stopnja čim niže, ker to je ne nazadnje povezano z razpravo, ki smo jo vodili v zadnjih dveh urah. Ne smemo dovoliti, eh, da bodo davčne stopnje za pogonsko gorivo više, ker bi to lahko privedlo do prave katastrofe tudi v okviru SKP-ja zelo hitro bi prišlo do tako imenovane negativne izravnave. Poleg tega pa podpiram pripravljalca mnenja, ki govori o spremenjenem okviru za biomaso, mislim pa, da mestu, na tem mestu ne moremo spremeniti tega predloga. Direktiva o DDV-ju je pravo mesto, to sicer lahko navedemo kot nekakšen dober cilj, ampak uredba o DDV-ju je pravo mesto, kjer bi to lahko urejali, ne pa ta direktiva, ki jo sedaj obravnavamo. Vseeno pa menim, da je biomasa zelo pomembna tema, da bo še v prihodnosti pridobila na pomenu. Dobro bi bilo, da izpostavimo določene usmeritve v tem mnenju ne na zadnje, če bi bile energetske stopnje oziroma stopnje obdočitve više, bi lahko to negativno vplivalo na biomaso, ki je pomemben vir energije. Drugače pa podpiram pripravljavca mnenja. Hvala Herbert. Gospod Öslink je naslednji. Najlepša hvala. Samo eno vprašanje bi imel. Govorite o biomasi in govorite tudi o ponoru oglika. Ampak eh, sprašujem se, ali je temu res tako. Tukaj ne govorimo samo o skladiščenju eh, oglika, tudi pri eh, biomasu velja pomemben pristop, ker ne nazadnje ta oglik pride nazaj v ozračje. Tako da je to nekakšna nerodna formulacija. To mislim, da bi morali nekoliko popraviti. Potem pa tudi govorimo o tem, da so stopnje DDV-ja različne, ampak eh, tudi pri dizlu so stopnje odločitve različne na ravni Evropske unije. Tako da problem je, da so ta razmerja različna, vprašanje pa je, ali bi bilo dobro, da tukaj dolgoročno zastavimo eh, ta pristop, ne vem, ali je to srednjega pomena, tudi za fosilna goriva. Bole bi bilo. če bi tukaj pravzaprav postavili v spredje pristop obnovljivih eh, ver, virov energije. Biodizel ali pa ostale energetske mešanice, tukaj imajo različne države članice različne pristope. Ampak eh, nefosilna goriva, to je pravi pristop, zato si moramo prizadevati kar ne na zadnje, pogonska goriva v kmetijstvu, to mislim, da niti ni tako pomembna tematika, je bolj obrobnega pomena. Jaz bi tukaj zagovarjal bolj celovit pristop. Bene, grazie a Martin, non ci sono altre richieste di intervento, quindi... Hvala Martin, mislim, da nišče drug ne želi besede. Tako da bi dal najprej besedo predstavniku komisije, oziroma nisem vas videl. Gospa Luling. Najprej bomo dali besedo gospe Kulišenko iz komisije. Izvolite. Thank you very much. Uh, we didn't intend to take the floor, but probably general. Najlepša hvala samo na splošno glede predlogov sprememb. Hvala za pripravljeno mnenje. Nova struktura besedila, kot ga predlaga komisija, v veliki meri poudarja načelo, da bi znižali emisije CO2. -ja. Res je, da komisija tukaj predlaga določene spremembe tudi za kmetijstvo, ampak kmetijski sektor bo še vedno imel možnost, da uveljavi niže eh, stopnje za pogonska goriva. Pripravljalec mnenja je omenil selitev verov in tudi direktivo 2387 kolikor poznamo zadeve, v tem trenutku DG Agri komisije, na ravni komisije pripravlja študijo. V sredini leta 2012 bodo posredovali rezultate o določenih sektorjih oziroma tudi kmetijskih podsektorjev, za katere menijo, da jim grozi selitev verov CO2. Biomasa in biogoriva. Zakaj komisija želi spremeniti direktivo. Želimo jo prilagoditi, želimo popraviti nepravično obravnavo biogoriv. Davčna stopna je tukaj ista kot eh, pri benzinu, ampak eh, biogoriva, ki so trajnostna, skladno z direktivo obnovljivih virih energije v prihodnosti, ne bodo obdavčena eh, po isti davčni stopni. Imamo samo minimalne davčne stopne, kar pomeni, da države članice lahko veljavijo nacionalne stopne, ampak upoštevati morajo minimalen okvir EU. Pravila o DDV-ju pa imamo v direktivi 2612 harmonizacija teh pravil nikakor ne more biti del obstoječega predloga. V predlogu govorimo tudi o predelitvi pojmov biomase, tako kot jo predeljuje trenutna zakonodaja. To je 2i člen. V tem trenutku ni potrebe, da bi imeli posebna opredelitve za biomaso druge generacije, ker ne na zadnji to upošteva trajnostni okvir. Upoštevamo samo tiste energente in to ne vpliva na opredelitev pojmov biomase, ki jo uporabljajo države članice za druge namene obdavčitve. Mislim, da obstaja še sedmi predlog spremembe, pripravljalec mnenja ga sicer ni omenil, ampak da zadeve ne bodo obvisele v zraku. 5, 2 in 3 zadevne direktive predvidevata, da obdočitev energentov ne zadeva Kanarske otoke. Ker tukaj se predlaga davčna izjema, ampak direktiva to področje ne omenja. Hvala. Najlepša hvala, komisija. Sedaj pa bom dal besedo gospe Laling, potem pa Seč, če bi želel zadeve dodatno komentirati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sama sem poročevalka pristojnega odbora Ekon. Naj samo omenil, da s tem zgolj ne spreminjamo predloga direktive, ampak eh, bo šlo tukaj za pravo revolucijo, tako za kratkoročno, kot tudi za dolgoročno. Če upoštevam posvetovanja in razprave, ki sem jih že opravila, se mi zdi, da mnenja niso enotna. Različni odbori, različne politične skupine zastopajo različna stališča. Recimo v odboru za ekonomske in monetarne zadeve je poročevalec socialistov v senci zelo naklonjen tem ukrepom, želi, da bi šli nekoliko dlje. Drugi kolegi pa predlagajo predloge sprememb, s katerimi bi zavrnili celoten predlog komisije, takšen, kot ga sedaj obravnavamo. Ravno tako sem si zabeležila stališča držav članic, za izjemo treh ali štirih držav članic so države članice zelo jasno povedale, da temu predlogu nasprotujejo. Upoštevati moramo politične dejanske razmere. Kot poročevalka sem zato v zelo nehvaležnem položaju. Čakati moram na različna stališča in jih upoštevati. Mislim pa, da večina kolegov ni najbolje razumela, zakaj gre, kako se ta pristop razlikuje glede na trenutni pristop. V tem trenutku imamo enotno stopnjo za obdavčitev emisij CO2. -ja. Nekateri si želijo 30 evrov, zdaj jih imamo 20 evrov na tono. Potem pa bomo imeli tudi minimalen eh, davek glede na energetsko vsebnost posameznega energenta. Lahko povem, da sem sama dokaj naklonjena temu pristopu. Zakaj? Ker mislim, da uvaja dvojno podlago za namene obdavčitve, drugače povedano energetska vsebnost in emisije CO2 -ja sta veliko bolj logična pristopa v primerjavi s prejšnjim pristopom znotraj direktive. Vseeno pa bi poleg tega pristopa morali upoštevati tudi sorazmernost, ki jo komisija ravno tako navaja. Upoštevati moramo sorazmernost eh, glede na posamezne energente in to je bistven problem tega predloga. Ne postrežem s konkretnim primerom. Komisija želi, eh, da bi dizel obdavčili po višnji stopni primerjavi z benzinom tako da ne govorimo zgolj o minimalnih stopnjah. Saj večina držav članic eh, pozna davčne stopnje, ki daleč presegajo minimalne stopnje v tem trenutku. Drugače povedano, zdi se, da bo prišlo do občutnega zvišanja cen. Recimo v Nemčiji govorijo o 31 centih več na liter dizla. Sicer je predvideno tudi prehodno obdobje, vseeno pa se mi zdi, da to ustvarja resne probleme. Presoje vplival niso upravili, niso upoštevali industrijske politike, ravno tako se ni upoštevala inflacija. Višji cili dizla bodo vplivali na vse oblike prevoza, ker ne morete samo preprosto zamenjati eh, dizla z utekočenim naftnim plinom. To ne morete narediti za vsa vozila, kar pomeni da bodo izdatki za kmetijstvo sorazmerno visoki. Nekateri želite, da bi izuzeli kmetijstvo, to si želijo člani vašega odbora, ampak eh, člani drugih odborov želijo, da bi vse sektore izuzeli iz tega predloga. Tako da to je resen problem. Zdi se jim, da naj bi s temi višjimi cenami se zelo dobro in učinkovito borili proti podnebnim spremembam. Konkretne cilje smo si že zastavili, vsi poznate strategijo 2020. To bo vplivalo na vse politike, na kmetijstvo, na ribištvo, na industrijsko politiko, to pa bo ne na zadnje vplivalo tudi na inflacijo. Zdaj je veliko bolj kompleksna, kot se zdi na prvi pogled. In veliko bolj kompleksna, kot ste jo predstavili vi v svojem mnenju. Uh, mislim, da tukaj ne smemo mešati davčne stopne, dajatve in DDV. Morda si sicer želite usklajene stopne DDV-ja. Ampak države članice poznajo različne stopne. samo v Združenem kraljestvu je dizel dražji, v vseh ostalih državah članicah pa ne. Tako da bo to resno vplivalo na cenovno politiko, zato bom z zanimanjem prisluhnila vašim mnenjem, predlogom sprememb. Vprašanje je, kaj bomo usvojili. To ni predmet eh, soodločanja, potrebno je soglasje na ravni sveta. Pripričana sem tudi, da bo svet moral resno upoštevati posledice, ki jih bo ta predlog imel za kmetijstvo. Želimo se izogniti negativnim posledicam eh, tega predloga tudi na področju prometa. Najlepša hvala, gospa Luling. Sergio, želite zaključiti? Najlepša hvala. Rad bi se zgolj zahvalil vsem tistim, ki so uh, sodelovali v razpravi. Želel bi podariti in podpreti to, kar je povedala gospa uh, eh, Lunling. Res je, da je težav kar nekaj, ne le znotraj posameznih političnih skupin. Če si pogledamo stališča, ugotovimo, da obstaja ogromno mnen, tudi tam v zananjem svetu gre za poročilo, ki se nanaša na direktivo, ki zanima številne interesne skupine. Tako da današnja razprava je pomembna tudi, da bi se um, spet povrnili k osnovnemu namenu tega poročila. Takrat smo, ko smo določili eh, različne ambiciozne uh, eh, celje znotraj Evropske unije, uh, seveda mora biti to v skladu z različnimi ukrepi znotraj našega odbora, je glavna prednostna naloga ta, da se ščiti interese kmetijskega sektorja, da, se, da je vse usklajeno s filozofijo skupne kmetijske politike in tako naprej. Kmetijstvo je namreč koristno, saj se prek njega lahko borimo zoper podnebne spremembe tudi zaradi tega, ker deluje kot ponor oglika. Kmetijstvo obenem pa predstavlja določene, eh, določena tveganja zaradi morebitne selitve virov oglika. Zaradi tega je eh, prioritetno, da ščitimo ta sektor, to je naša naloga, obenem pa tudi zato, ker ima kmetijstvo polepno nalogo tudi, ko gre za cilje CO2. Kar eh, zadeva eh, predlog, naj povem, da to je naše priporočilo, ni sicer del te direktive. DDV je nekaj, o čemer dejansko želimo uh, opozoriti kom, uh, komisijo. Uh, S tem priporočilo bi ta eh, sektor bil bolj sposoben preživetja in bi bil bolj vitalen v prihodnje. Kar je povedal gospod Hustin, je tudi res. Ko razmišljamo o dizlu, želimo ravnotežiti resnične stroške, sploh v primerjavi z eh, benzinom. Zato bi in z nafto. Zato bi se želel zahvaliti ob koncu sekretarjatu, vsem tistim, ki ste sodelovali v imenu skupine socialistov in demokratov eh, in vsem tistim, ki so pomagali pripraviti ta predlog. Vemo, da je pred nami še veliko trdega dela. Naš osnovni namen pa je seveda, da bi eh, za tiste, ki delajo v kmetijstvu, dosegli največ. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 29. november 2011 ob 12. Prehajamo na šesto točko dnevnega reda na spremembo uredbe sveta 617 skozi 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za ovoz visokokakovostnega govejega mesa. Pripravljalec mnenja George Lyon. Prehajamo torej na ta pomemben dosje, o katerem smo razpravljali tudi v sklopu obiska v ZDA junija meseca. Takrat smo o tem razpravljali z ameriškimi oblastmi. Uh, George Lyon je, mne, je mnenje, da je treba podpreti predlog komisije, saj bo eh, ta sprememba omogočila, da Evropska unija izpelje dve fazi, na podlagi katerih lahko ZDA omaknejo svoje sankcije, obenem bo pa eh, Evropska unija odprla avtonomne tarifne kvote za eh, visokokakovostno goveje meso brez osebnostnih hormonov. Eh, doslej so maja 2011 ZDA že omaknile eh, svoje sankcije in na ta način spoštovali eh, ta dogovor in odprli pot za naprej. Sedaj predajam besedo George, Georgeu Lyonsu, da nam pove malce več o trenutnem stanju gospod Koturni in eh, drugi kolegi iz Generalnega direktorata za kmetijstvo so tudi tukaj. Eh, potem pa bo šla beseda tudi kolegom. George, želite kaj povedati? Izvolite. Uh, you, uh, najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za uvodne besede, s katero ste pravzaprav prokrili vrečino tega, kar je treba v zvezi s tem dosjejem povedati. Naj povem, da gre eh, za dogovor, ki ga je dosegla Kathy Ashton, eh, s katerim je želela tudi zaključiti eh, dolgoletni spor v zvezi s, s hormonsko obdelanim govejim mesom. Naj uh, povemo, da se je skazalo, da je prepoved Evropske unije kršila pravila Svetovne, trgovs, Svetovne trgovinske organizacije. Eh, tako da to je bil dolgoletni eh, spor in s tem eh, dogovorom, s tem sporozumom se ga poskuša za vse le rešiti. Kot je, kot je bilo povedano, je v prvem delu predvideno, da se za 20 tisoč ton dvigne tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega meza iz ZDA v EU doslej je ZDA omaknila 68 odstotkov eh, kazni, eh, sankcij, ki so bile uvedene eh, na, tistem, na tisti točki. Umaknjene so bile doslej že vse kazne, včasih celo prehitevajo predvideno časovnico. Sveda pa vprašanje pred nami, ali je to dobr eh, ali slab eh, sporozum zaradi tega, ker eh, imamo tukaj možnost, da se odločimo za ali pros, proti. Sam mislim, da dejansko EU tukaj veliko pri, um, pridobi. Še vedno nam je uspelo obdržati držati prepoved hormonsko, voza hormonsko obdelanega govejega mesa. Uh, drugi močni scena, možni scenarij bi bil povsem nasproten tega. Eh, lahko bi bilo vse več sankcij in prav zaradi tega, če si pogledamo vse, eh, sam predlagam, da eh, odbor to podpre. Iz razprave je bilo razvidno še nekaj in bi, tega bi se želel dotakniti zaradi tega, ker so kolegi o tem govorili v sklopu zadnje razprave. Naj povem, da smo vsi vse zabeležili, poskušali smo uh, to najbolje izpeljati. Sam menim, da je bilo dobro eh, različne stvari povezati, čeprav je to težko, kar pa nam je uspelo narediti, kot sem v sklopu prve razprave razložil da uh, ko so se sestali uh, s Tomom Nilsakom naši uh, kolegi iz, odpor, iz odbora in z gospodom Krkom, ministrom za trgovino, se je predlagalo, da bi se uvedla nova pravila v ZDA in da bi bila ta objavljena pred koncem tega leta. Tako da na podlagi tega tako jaz kot kolega iz Evropske ljudske stranke. Ne vem, če je tukaj. Sva pripravila skupno uh, pismo uh, Tomu Wilsaku in ga prosila, da v pisni obliki uh, to potrdi do torka. Uh, da bo to podprto do konca in izpeljano do konca leta. Temu je bilo res tako. Prosila sva tudi odbor od komisarja za zdrav, zdravje, da to uh, tudi sam potrdi, saj je bil prisoten. Danes smo prejeli odgovor na to pismo. o katerem smo zelo jasni podali svoje stališče eh, našim eh, sogovornikom in sicer, da potrebujemo odgovor za to, da bi naslovili s tem politično zaskrbljenost, ki obstaja znotraj našega odbora in sicer eh, smo potrebovali odziv, da te skrbi upoštevajo in da nam zagotovijo, da bodo to dejansko speljali. Uh, Rad bi se zahvalil poročevalcem v Senci in uh, njihovim asistentom za pomoč pri vsem tem, uh, pa uh, tudi rad bi se zahvalil Godeljiv za vse, kar je bilo doslej narejeno, tako da iskreno upam le, da boste podprli ta priporočila. Najlepša hvala, George, gospod Schmidt. President, thank you. I think... Najlepša hvala. Mislim, da smo glede tega zelo. Eh, lahko kratki. Eh, rad bi eh, le čestital poročevalcu za sprejeti pristop. Ko smo prvič o tem razpravljali, smo rekli, da ni naša vloga, da vse kar popemo brez komentarja, ampak dejstvo je, da tudi ni treba, da bijemo bitko, v kateri ne bomo zmagali. Zato je v interesu um, to, da se k eh, temam, kot je BEC, povrnemo, ko bomo lahko o tem kaj več povedali. Eh, dejstvo pa je, da moramo nekaj storiti in eh, doseči določen napredek v tem trenutku. Najlepša hvala, gospa McGuinness, potem pa Lebrun. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila Georgeu Lyonsu za. Uh, poročilo. Opravečujem se, ker nisem bila tukaj v sklopu prve razprave. Dejansko vidim tukaj precej uh, logike v uh, eh, spretju sklepa. Želela pa bi za um, zapisnik, uh, da se pove, da obstajajo določene tehnične zadeve vezane na utemeljitev. Ko pravite, da. Um, Eh, določene zadeve niso več pomembne, eh, če se odločimo za ta eh, sporazum, ampak dejstvo je, da je bila odlo, odločitev Svetovne trgovinske organizacije glede tega predvsej ambivalentna. Kar zadeva številke vezane na sankcije, te bi navedla v utemeljitvi in obrazložiti, ne zaradi tega, ker je to pomembno, ker mislim, da je to potrebno zabeležiti, kar zadeva eh, irske številke bi bile više, številke pri nas bi bile nižje, kot so v poročilu in podobno. Eh, ko eh, govorimo o vozu govega meza od drugod, govorimo tudi o deležih. In če se tukaj govorimo o o, o tem, da to predstavlja več kot nič cela tri odstotkov govega mesta, e, mesa pri nas, če se ne motim, gre za celo 7,5 odstotkov, tako da glede tega moramo delovati transparentno. Želela bi, da bi prišlo do povezave med BSE in um, vprašanjem vezanjem na to um, in odločitvom, vendar eh, razumem, da to ni pomembno. Veliko, zelo me veseli, da je bilo pripravljeno in poslano pismo. Morda bi bilo smiselno, da eh, se še enkrat piše, tako da pridobimo v pisni obliki odgovor, tako da bomo imeli pisni odgovor, um, ne pa eh, samo neki rekla, kazala odgovor. Če sem lahko malce kritična, naj povem, da se zavedam širših političnih vprašanj, ni pa na nas, da bi zadeve podprli, ne da bi se o njih smiselno vsebinsko odločili. Najlepša hvala. Gospod Lebrun je naslednji. Merci. <coughs> Pardon, merci, monsieur le président. Euh, je, je crois qu'il convient. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot pričevako v senci bi se najprej želela zahvaliti Georgeu Lyonu za, za trdo delo, ki ga je vložil v to. Mislim, da moramo biti tukaj odgovorni. Večkrat smo slišali eh, besedo odgovornost in odgovoren. Nega sporazuma, ki bo idealen in ki bo zadostil našim pričakovanjem, zato moramo biti pri, pragmatični in vedeti, kaj pridobimo lahko iz takšnega sporazuma, ki je po mojem mnenju predvsej primeren. Poteka namreč prva uh, faza uh, pogajanj, ta se že konsolidizira konsolidirala in mislim, da bi lahko bili zadovoljni s tem, kar je bilo v sklopu nje doseženo, zaradi tega, ker smo dosegli kar precej napredka. Precej smo tudi dosegli, ko smo dosegli, da eh, ne bo nihče na svojem krožniku našel hormonsko obdelanega govejega mesa. Tistim kolegom, ki bi si želeli podrobnejših informacij, pa ne povem, da je to težko zaradi tega, ker moramo predvideti, kakšne, kakšne bodo, kakšen bo zaključek eh, tega sporazuma, ali bo prišlo do umika vseh sankcij oziroma do eh, dodatnih sankcij, če ne bomo naredili koraka naprej. potrebno je poskrbeti za boljša pogajanja, še posebej znotraj eh, tako pomembnega sektorja, kot je naš. Seveda gre za sektor, za katerega pričakujemo, da, eh, se bo, da bo še rasel. Zato, da je dejansko to v interesu naših živinorejcev v Evropski uniji, pa tudi eh, je v interesu izboljšanja trgovinskih odnosov, za katero upamo, da se bodo izboljšali na podlagi tega. Tako da mislim, da bi morali to podpreti. Najlepša hvala. Gospa Jegle, hvala gospod predsednik. Mislim, da so kolegice in kolegi že zelo jasno izpostavili pozitivne vidike tega sporazuma. Vedno znova smo zahtevali, da moramo zagotoviti ustrezne standarde varnega in dobrega počutja živali in mislim, da smo sedaj to že uveljavili v pogajalski fazi. Zato sem res zelo zadovoljna, ko sem slišala, da se je to upoštevalo. Tiste kolegice in kolegi, ki so sodelovali eh, tudi v tem pogajalskem pristopu, sem pa že zvedela, da obstajajo določene težave, recimo tudi v Nemčiji, namreč eh, kako bi uveljavili eh, to tarifno kvoto na evropski ravni, kakšna bo razporeditev, sicer morda to sedaj ni pravi čas, ampak kasneje, ko se bomo pogajali o teh sporazumem. Namreč, če bomo sprostili te tarifne kvote, potrebujemo dobro razporeditev in de, na te podrobnosti bomo ravno tako morali. Na te podrobnosti bomo morali biti pozorni. Hvala, Santos. Jean Nicholson je naslednji govornik. Uh, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bom zelo kratek. Rad bi čestitev poročevalcu. Eh, mislim, da um, se je trudil z um, sporozumov, ki je uh, nastopil ravno v pravem uh, trenutku. Strinjam se pa s preglednostjo. Uh, potrebno je, da se razreši uh, zelo dolgotrajni. Uh, spor med ZDA in EU, tako da je dejansko pravi čas, da se to reši. E, zadnja stvar, ki si jo želimo, e, nekakšno diplomacijo, ki se sporazumeva med seboj e, le s kričanjem prekluže, tako da mislim, da bi bilo zelo dobro, da se s tem strinjamo, da to podpremo, da gre to skozi parlament. Po mojem bo to pozitivno in iskreno upam, da bomo tudi iz druge strani luže prejeli Eh, prejeli eh, pisni odgovor glede na to, da je z te strani lože bil odgovor pozitivan. Luis, glede na to, da sem zadnji govornik, imam pravzaprav veliko preznost, se je bilo že vse povedano, tako da vse, kar mi ostane, je to, da se zahvalim eh, poročevalcu, naša politična skupina lahko to poročilo dejansko celoti podpre. Krasno. Sedaj še gospod Kuturni. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, dva komentarja eh, in potem še nekaj odgovorov na vprašanja med razpravo. Dva komentarja se nanašata na pomembnost tega sporazuma. Kot je bilo že povedano, ostaja z naše strani prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa. To je zelo pomemben, ugoden rezultat pogajanj z ZDA, to je zelo pomembno in to želim še enkrat povdariti, saj je zelo pomembno za nas, da ta prepoved ostaja. Drugič, tako lahko poiščemo način za dokončno razrešitev spora ZDA to nam še ni uspelo. Upamo, da bomo to dosegli v sklopu tretje faze, tako da eh, vas prosimo, da nam omogočite, da predemo na drugo fazo. ZDA so že omaknile eh, sankcije 13 mesecev pred potekom roka. To so naredile eh, pred poletjem letošnjega leta, dožne pa so bile to narediti do konca avgusta 2012, eh, kar kaže, da dejansko ZDA želijo izpeljati in uh, pokrepiti ta sporozum v dobri veri. Iskreno upamo, da sedaj lahko gremo v drugo fazo in da bo ta pripeljala do tretje faze razreševanja spora, takrat se bo, upamo, spor razrešil. Seveda eh, bomo vsi obdržali svoje pravice znotraj STO, To je nekaj, kar je zelo jasno zabeleženo v memorandumu o soglasju, tako da tukaj se ne odpovedujemo eh, nek nekakšnim pravicom. Obenem gre tudi za rešitev, eh, ki bo vzpostavila vzdušje, ki je neprimerno bolj pozitivno in pomembno za naše odnose z ZDA. Če se povrnemo na vprašanje v zvezi z BSE, kot je bilo povedano, je bilo pred eh, poletjem izvedenega več eh, političnega eh, pritiska v zvezi s tem. Rad bi se vam zahvalil za so podporo pri tem, zaradi tega, ker so tukaj sodelovali vse institucije. Rad bi se zahvalil tudi za pisma, ki ste jih, eh, gospod eh, predsednik, eh, poslali skupaj s predsednikom odbora INTA. Tako da dejansko tukaj vidimo, da počasi dosegamo določen napredek, saj so Eh, saj je bil nam eh, poslan eh, tudi osnutek proračuna, ki se nanaša na reševanje proračunskega aspekta. Ponavadi to traja 90 dni, tako da prečakujemo, da bo prvi eh, korak zaključen do konca januarja meseca, potem pa bomo lahko pripravili glavni osnutek in potem bomo imeli 60 dni časa, znotraj katerih bodo lahko vse zarendirane strani podale svoje komentarje. Vsekakor pa je na današnji točki pomembno to, da, ZD, da so ZDA predvsej naredili, da je tudi osnutek prišel do glavnega urada. E, to dejansko kaže, da je pritisk, ki ste ga tudi vi izvedli, dosegel svoje. Gospa uh, e, Džegel je uh, malce skrbeh uh, glede končnega, uh, glede določenih aspektov, ampak morda bi to lahko naslovili na bilateralni ravni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kulturni. Predajam besedo gospe Wistheld Rowell. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, lahko povem, da sem v tem parlamentu že kar nekaj časa ampak redko sem bila priča tako dobremu sodelovanju, zato res najlepša hvala vsem. Hvala vašemu pročevalcu, gospodu Georgeu Lyonu. Sama ne bi mogla bolje napisati tega poročila. Tako da lahko povem, da smo dosegli dober rezultat. To ni vedno samo po sebi umevno. Okay. Was nicht immer ist. No, kakorkoli že, ta dober rezultat ni vedno samo po sebi umeven. Res hvala, ker ste mi eh, dali možnost, da tukaj spregovorim, čeprav se ne poznava tako dolgo in dobro. Lahko povem še enkrat, da je bilo sodelovanje izvrstno. Sedaj v naslednji fazi lahko eh, končno dokončamo 16-letni spor. Dve ali tri stvari bi rada izpostavila. Ali bo to nič cela 36 odstotkov ali 7 odstotkov, ali bomo imeli eh, takšen odstotek ali drugi. Lahko povem, da smo tukaj pritegnili več strokovnjakov, vsak ima drugačno mnenje. Vprašanje je, kaj bo ta podlaga. Ampak eh, mislim, da se vsi lahko strinjamo, da to ne bo prišlo do velikega izkrivljanja konkurence na našem trgu. To mislim, da pa je že jasno. S tem se vsi strinjamo. Potem drugi vidik kar zadeva BSE. V začetku smo razmišljali o tem, kaj bi lahko naredili na tem področju, ali bi lahko istočasno vključili eh, tudi vidik BSE-ja. Mislim, eh, da je boljši ta pristop eh, dvofaznega pristopa, zato smo se odločili. Danes sem se sestala s predstavniki ameriškega predsednika in sicer smo se pripravljali eh, na eh, sestanek, ki bo prihodnji teden in takrat smo rekli, eh, da bomo upoštevali visoko kakovostno govejo meso in takrat bomo izpostavili tudi BSE. Kot sem že rekla, ni samo po sebi umevno, da tako ZDA in Kanada sta te sankcije odpravili že prej in to je res zelo dobro. Tako da mislim, da lahko vsi skupaj podpremo ta dokument. Še enkrat hvala za izjemno dobro sodelovanje. Grazie, grazie. Najlepša hvala, hvala od srca. Guinness, najlepša hvala, da malce razčistim številke, mogoče sem narobe se izrazila. Število, ki jih predlagamo, je nič cela šest odstotkov za goveje in, uh, za goveje in uh, teleče meso. Uh, najvišja vrednost, ki sem jo samo omenila, je 7,5 odstotkov. Najlepša hvala. Naj vas opomnim, da je rok za uložitev predlogov spremem 29. november 2011, sedaj pa še sklepna beseda Đorču. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil eh, članom za prispevke. Rad bi se zahvalil kolegi Smithu za komentarje. Ehm, zelo pomembno je, da tudi znotraj odbora govorimo o BSE-ju. Res imate prav, da eh, lahko prepoved eh, ostane, ampak spor se ne bo razblinil. Ni problem v tem, da se obdrži prepoved, eh, pomembno je to, da se reši ta spor. Um, kar zadeva števile, število vezano na vrednost eh, koristi, ko so bile sankcije uvedene, je bila vrednost Eh, tega precejšnja če, eh, in vrednost, ki je obračunana, eh, upošteva trenutne današnje cene in cene ob uvedbi sankcij. Vendar večinoma so obračunane po današnjih cenah in ne po cenah na tisti dan. Seveda bom z velikim veseljem pripravil še novo pismo. Eh, sam eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi komisar Vilsa eh, sam pisal o tem in da bi sam predstavil vse to, kar se je zgodilo. Vse bi bilo dobro, kar bi pravzaprav delovalo, delovalo kot prava bomba, ki bi jih spodbudila, da nekaj naredijo. Še zadnja stvar, ki bi želel povedati. Uh ta se nanaša na eh, upravljanje kvot. Kot razumen sistem obstaja 20 odstotna premija na urednost iz vseh teh upravičenih eh, eh, prispevkov. Tako da to ni nič odstotkov, ampak 20 odstotkov. Tako da je cena 20 odstotkov višja. Zanima me, kako eh, pravzaprav to dodatno kvoto izvajo. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za sodelovanje. Eh, Zadelovanje zagotovo to ni bilo enostavno in iskreno upam, da nam bo v prihodnje uspelo tudi več doseči glede BSE. Najlepša hvala. Najlepša hvala, George. Hvala vsem. Sedaj pa prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu in sicer na cepljenje proti bolezni modrikastega jezika. Poročevalec je Janež uh, eh, Vojčehovski, podpredsednik. Naj vas opomnim, da je parlament v zvezi s tem aprila meseca sprejel svoje mnenje uh, v sklopu prve obravnave, ne da bi uh, tukaj dosegel. Uh, Soglasje s svetom, saj je prišlo do velikih razhajanj pri korelacijskih tabelah. Sedaj so se pogovori v zvedi s tem zaključili in na podlagi eh, dogovora je svet 27. oktobra v pismu prosil, da se doseže po hitrem postopku eh, dogovor na podlagi teh sprememb v tem doseju. Sedaj pa predajam besedo poročevalcu, da ta pove malce več o novostih v zvezi s tem. Izvolite.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 Na podlagi vseh eh, znakov smo sklepali, da bo novo cepivo prišlo v porabo 2011, potem pa je prišlo do spora s svetom, ne znotraj našega eh, odbora, temveč eh, strani naše in naše pravne službe in pravne službe svete in sicer, ko se je razpravljalo o vedbi korelacijskih tabel, da bi lahko sledili izvajanje uh, Eh, predlogu sprememb k direktivi. Sam sicer ne mislim, da je zamisel korelacijske tabele slaba. Mislim, da poveča preglednost pravnega režima. Eh, je pa bil svet eh, močno proti temu, zato ta direktiva ni bila prijeta oziroma ni stopila veljavo do prvotno dostavljenega eh, roka. E, tako je potem komisija se odločila, da eh, se bo tem odpovela, bo odpovedala se ni kritičnega pomena, sedaj pa se predlaga, da se to čim prej sprejme, zaradi tega, da ne bomo zamudili prihajajoče sezone za cepljenje. Zelo eh, hitro smo k temu pristopili, naredili smo vse v svoji moči za to, da bi pripravili potrebne predloge in sedaj spet delamo po svojih najboljših močeh. Želimo doseči eh, napredek glede tega dosje čim prej. Hvala. Najlepša hvala. Eh, besedo pred dajam kolegom. Predstavniki komisije želite povedati karkoli. Če torej ni nobenih eh, opažen, predlagam, da eh, čim prej izpeljemo in zaključimo eh, postopek v zvezi s tem, tako da bomo končno postavili piko. Uh, konec te točke. Če ni več nobenega, ki bi se želel priglasiti k besedi, končujemo za danes. Eh, jutri ob 9. se najprej srečamo koordinatorji, ob 9.45 pa bomo nadaljevali eh, z obravnavo 10. točke na dnevnem redu. Uh, tutto bene, ci sono osservazioni. Zanima me, če kakšno paženje v zvezi s tem, kar sem povedal. Vse v redu, torej se vidimo jutri do povdne. Nasvidenje. <laughs>